Morali bi začeti. Nenavadni čas za začetek sestanka, ponedeljek o pol trenih, pa vendar ne, ne glede na to je lepo, da ste nekateri vendarle našli pot v to dvorano. Ker nam vedno primankuje časa, bomo kar takoj začeli z dnevnim redom. Začeli bomo s sprejemom dnevnega reda ali lahko sklepam, da se strinjate eh, z dnevnim redom, ki ga imate pred seboj? Očitno da. Torej je dnevni red v tej obliki sprejet. Sedaj pa napovedi predsedujoče. Danes imamo na voljo tolmačanje v sledeče jezike. Francoščino, nemščino, italijanščino, angliščino, grščino, španščino, portugiščino, češčino, estonščino, mađarščino, polščino, slovenščino, bolgarščino in rumunščino. Poleg tega bi vas rada tako kot običajno spomnila na to, da se ta sestanek prenaša na spleto. In rada bi še enkrat poudarila tudi resolucijo o avtomatičnem priznavanju izobraževalnih zaključkov oziroma šolskih zaključkov. Prosila bi vas za to, da prosite za podporo za to v svojih političnih skupinah. Tako da bomo na plenarnem zasedanju kar se da hitro sprejeli to resolucijo o avtomatskem priznavanju. Kajti to resolucijo smo odboru Kult soglasno sprejeli in škoda bi bilo, da bo ta zadeva sprejeta šele takrat, ko se bodo osve, v svetu že o vsem odločili. To ne more biti v našem interesu. Zato bom koordinatorje še enkrat prosila za njihovo pomoč. Poslala jim bom namreč elektronsko pošto. Eh, vse vas pa bi rada opozorila na to, da poudarite pomen te resolucije v svojih političnih skupinah. To bi nam bilo namreč v veliko pomoč. In ob koncu te točke bi vas rada še enkrat spomnila na medparlamentarni sestanek um, ehm, za nacionalnimi parlamenti 19. in 20. Kajti eh, to, kar se bomo ukvarjali z evropsko kulturno dediščino, torej to je 19. in 20. november. Eh, priznam, da je ta datum v tem trenutku še nekoliko oddaljen, ampak vendarle bi rada že danes opozorila na ta dogodek, kaj ti zelo pomemben je. Na zadnjem skupnem sestanku z nacionalnimi parlamenti smo ugotovili, da so bili prisotni številni člani nacionalnih parlamentov, da pa eh, je bilo zelo malo poslancev Evropskega parlamenta. In zato bi vam rada položila na srce, da si zabeležite ta datum 19.20. novembar. Kolegi iz nacionalnih parlamentov so dobili obvestilo o tem pred poletnim premorom. Prejšnji teden pa smo kolegicam in kolegom odposlali dokončno vabilo. Kot rečeno, prosim, zapomnite si ta datum in upam, da bomo imeli 19. in 20. novembra zanimivo in napeto razpravo. Sedaj pa smo pri tretji točki dnevnega reda, eh, preverjanje osnutka mnenja o Evropskem socialnem skladu plus ESF. Že vnaprej bi rada opozorila na tole. Rok za predloge sprememb je izredno kratek. 27. september ob 16. uri je rok. To pa je povezano z poteki v Evropskem parlamentu. Vsi veste, da je treba sedaj eh, marsikje pohiteti. Kar se tiče mnen različnih odborov, smo pod časovnim pritiskom in zato vas opozarjam na 27. september ob 16. uri. Sama sem poročevalka oziroma uh, oblikovalka mnenja in zato dovolite, da vam povem nekaj besed o tem mnenju. Osnutek mnenja sem unesla začetek septembra. In sedaj bi moral biti ta osnutek na voljo v vseh jezikih. Kajti naš odbor se odeležuje tega na podlagi 54. člena plus in zato uh, lahko upamo, da uh, bo naše mnenje vključeno v končno poročilo. In upam, da se bomo lahko v naslednjem tednu dogovorili za skupni imenovalec. Ta sklad je več kot 60 let eh, najpomembnejši finančni instrument Evropske unije za spodbujanje eh, zaposlovanja in pa socialne integracije v Evropski uniji. To je direktna investicija Evropske unije v ljudi. In eh, s tem bomo v prihodnje tudi nadaljevali, kajti komisija pravi, da bi morali socialno razsežnost Evropske unije okrepiti z obnovljenim Evropskim socialnim skladom, s tako imenovanim Evropskim socialnim skladom plus. E, torej, e, predlog e, uredbe smo prejeli 30. maja in tako se sedaj ta sklad prenovi. To bo v prihodnje poglavitni instrument za to, da bi izvajali evropski stebr socialnih pravic. To pomeni, da bomo poskušali um, doseči cilj uh, visokega standarda zaposlovanja, pravične socialne, eh, pravičnega social, pravične socialne zaščite, kvalificiranih delavcev, enakih možnosti in pa pravičnih delovnih pogojev. Lahko se, si predstavljate, da so to izredno ambiciozni cilji, ki si jih je zastavila v tem predlogu Evropska komisija. ES, F, bo uh, pomenil to, da se bodo v tem skladu zlili uh, različni programi. Eh, ta program bo tudi bolj fleksibilen. Eh, spomnimo se na Erasmus Plus v preteklosti. Torej, zakaj tukaj gre? Gre za Evropski socialni sklad, gre za, Evropsko, eh, gre za pobudo za zaposlovanje mladih, potem gre za sklad za najbolj ogrožene osebe, potem je vključen tukaj tudi program za zaposlovanje in socialno inovacijo in pa program za zdravje. Zlitje teh posamičnih skladov zasleduje sledeče cilje. Izboljšanje koherentnosti in pa sinergije med komplementarnimi instrumenti Evropske unije ki predstavljajo pomembno podporo za ljudi. Cilj je izboljšati njihov eh, življenjski standard. Eh, cilj je tudi zvišati prožnost In pa eh, cilj je tudi to, da bi se ta sklad bolje odzival na cikluse gospodarskega upravljanja in pa na proračunske izzive. Poleg tega bomo na ta način eh, tudi poenostavili programiranje in pa upravljanje sklada, pri čemer eh, bo moč tudi znižati upravno obremenitev. ESF plus bo povezan tudi z evropskim semestrom in pa s priporočili za posamečne države in države članice bi morale v prihodnosti dati na voljo sredstva eh, in sicer v, okviri, v okviru Evropske, in sicer glede na potrebe, ki so bile opredeljene v okviru Evropskega semestra. Kako se bo to izvajalo, pa še ni povsem jasno. Kaj ti osnutek oziroma predlog Evropske komisije je bil tukaj nedorečen. Predlog Evropske komisije eh, prinaša nesporno prednosti, na nekaterih mestih pa po mojem mnenju zaostaja za pričakovanji. In to sem izrazila tudi v osnutku svojega mnenja in to se odraža tudi v predlogih sprememb. Po mojem mnenju ta povezava med ISF plus in pa evropskim semestrom in pa priporočili za posamične države spodkopuje naravo Evropskega socialnega sklada, ki je namreč spodbujanje kohezije med regijami. In v tem smislu sem zapisala tudi nekatere predloge sprememb um, v skladu s katerimi bi morale države članice neodvisno od evropskega semestra in pa priporočil specifičnih za države še naprej uh, imeti možnost, da financirajo regionalne strategije preko ISF-ja. Onesla sem tudi številne predloge sprememb in sicer kar se tiče porazdelitve proračunskih sredstev. Kajti iz besedila Evropske komisije ni jasno, koliko denarja naj bi države članice predvidele oziroma investirale v socialno vključevanje. In to je treba pojasniti. In sicer to, da bi morali 25 odstotkov eh, sredstev za socialno eh, vključevanje in pa dodatna 2 odstotka eh, nameniti za najbolj ogrožene osebe. Potem, kar se tiče brezposelnosti mladih, mislim, da bi potrebovali več denarja. In zato sem zvišala delež sredstev z 10 na 15 odstotkov odstotkov, oziroma to je moj predlog. Poleg tega predlagam še nekaj, namreč, da bi države članice, ki so pod uh, povprečjem Evropske unije v net kvoti, vendarle prejemale sredstva ESF za boj proti brezposobnosti mladih v tistih regijah, kjer je stopna net višja kot v povprečju Evropske unije. Naprimer, naj vam navedem primer iz Nemčije. Nasplošno je v Nemčiji ta stopnja pod poprečjem Evropske unije, ampak eh, tukaj so dežele nekdanje vzhodne Nemčije, eh, kjer je ta stopnja eh, znatno nad poprečjem. In če bi bilo tako, kot predlaga Evropska komisija, potem ne bi mogli v teh vzhodne nemških deželah tega financirati preko ESF-ja in prepričana sem, da isto velja tudi za številne druge regije. Kajti gotovo obstajajo posod po Evropi regije, kjer je stopna brezposobnosti mladih izredno visoka. In zato torej, tudi v zvezi s tem predlagam spremembo. Kot poročevalka za kulturo je bil eden mojih poglavitnih ciljev ta, da bi eh, financirali tudi eh, ukrepe, ki temeljijo na kulturi. Treba je ukrepiti mobilnost, treba je preprečiti šolske usip in treba je izboljšati ponovno vključevanje v šolske sisteme. In poleg tega je treba zaščititi otroke pred eh, revščino, ki zajima vse generacije. Do roka za predlogo sprememb pa bomo nesla še celo vrsto drugih predlogov sprememb. Eh, Bila pa sem pod velikim eh, časovnim pritiskom in zaradi tega žal nekaterih vidikov v eh, osnutku mnenja še nisem mogla upoštevati. Torej, od mene lahko pričakujete še nekaj predlogov sprememb, ki se med drugim osredotočajo na močnejše osredotočanje eh, na manjšine, potem na diverzifikacijo osebja oziroma učiteljev, potem izobraževanje v zgodnih letih, potem uporaba sredstev ISF plus za boljšo vključevanje v Erasmusu, kajti komisija sploh še ni pojasnila, kako se predstavlja eh, kombinacijo različnih programov eh, in eh, potem gre tukaj še za, potem je pomembno tudi poenostavitev spremljanja in pa ob koncu naj omenim še ulogo športa. Srečevala sem se s interesnimi skupinami. Eh, torej 4. septembra smo imeli sestanek in ta teden eh, je, načrtujemo drugi sestanek eh, in poročevalci v senci in osebje ste pred poletnim premorom dobili ustrezno vabilo. Verjetno se strinjamo, da lahko predlog Evropske komisije še izboljšamo in v tem smislu se veselim vaših prispevkov in veselim se tudi vaših komentarjev in pobud. In upam, da bomo soglasno lahko v našem odboru poslali močen signal v odboru Impel in uh, upam, da bodo naše predloge ob koncu vključili v končno poročilo s pričo posebnih kompetenc oziroma predstavnice, ki jih imamo v odboru Kult. Tako, sedaj so na vrsti poročevalci v senci. Vidim, samo dva poročevalca v senci. Gospa Evans. Dve do tri minute, prosim. Um, uh, hvala lepa, hvala lepa za zelo dobro mnenje. Mislim, da ste izdelali nekaj zelo dobrih priporočil, kako bi lahko izboljšali predlog Evropske komisije kajti v predlogu Evropske komisije so številne točke, ki jih pozdravljam, zlasti osredotočanje na mlade ljudi in na to ste upozorili že sami. Podpiram eh, to, da bi 25 odstotkov bilo pod skupnim upravljanjem. Potem eh, podpiram tudi posebne ukrepe za socialno vključevanje, kajti vemo, kako eh, pomembno je, da dosežemo eh, ogrožene skupine, kot so naprimer dolgoročno brezposobni in tako naprej. Pomembno je, da specifično vključimo te skupine. Potem vloga kulture, seveda tudi to je treba poudariti, pa tudi dostop do kulture je pomemben, to je treba izboljšati, treba izboljšati tudi socialno socialno um, kohezijo. Kot ste dejali, si moramo pogledati še to, kako delujejo programi, kot so naprimer Erasmus, tako da bodo uh, komplementarni uh, eh, z ISF. V uh, Walesu, v mojem um, volivnem um, okrožju, uh, prejemamo precej sredstev in uh, imeli smo nekaj zelo uspešnih projektov. naprimer um, mrež, omrežje žensk, ki poskuša spodbujati enakost žensk in to financira ISF. In na ta način smo dosegli tisoče žensk. In te so bile potem deležne usposabljanja na področju menedžmenta, potem so eh, prejele tudi kvalifikacije za vodje tim in na to sem zelo ponosna. Poleg tega imamo zelo dobro eh, omrežje, eh, visokošolsko, eh, omrežje visokošolskih inštitucij in vem, kako učinkovit je ISF e lahko. Zato podpiram predloge, da bi na tem še naprej delali, zato da bi v prihodnje dobili še boljše programe. Hvala. Hvala lepa. Gospa Bilde, če želite. Don't. Hvala, predsednica. Predlog uredbe komisije me zelo skrbi. Zakaj? Zato, ker kohezijska politika in sredstva namenjena za vključevanje migrantov ter potem tudi uh, sodelovanje tretjih držav, to me skrbi države pa morajo 25 odstotkov sredstev nameniti deljenjemu upravljanju in to je veliko več, kot je um, namenjenega brezposelnosti mladih. EFSS e bo tudi zdaj vključen v evropski semester in komisija bo lahko presojala migracijske politike držav članic in jih kaznovala z denarnimi kazni, kaznimi. Komisija je podala predlog maja 2018 in takrat eh, je že to kaznovalo Francijo. Zdi se nam tudi, da komisija zagovarja ukrepe pozitivne diskriminacije. Predlagajmo, pred, predstavljamo si, kakšni bodo ti rezultati, ko bodo pravice migrantov uklesane v kamen komisija poskuša na vse načine pritiskati na države, kot je Mačarska, ki jo je že na prejšnjem plenarnem zasedanju stigmatizirala in po mojem mnenju je to popolnoma nespremljivo. Hvala. Hvala lepa. Bi še kdo rad kaj povedal? Gospod Oflin, Izvolite, ena minuta. Hvala. Rad bi opozoril eh, na nekaj, to je sicer zelo dobro mnenje, gospa eh, predsedojoča. Vi omenjate šipko usklajevanje politik na področju Evropskega socialnega sklada. Sem nekdani član odbora Ekon in eh, zato se zauzemam, kajti za gospodom Dragijem, smo imeli več eh, sestankov in kar naprej smo govorili o njegovih priljubljenih eh, reformah. In eh, govora je bilo o nizki ravni socialne zaščite, potem slab dostop do pokojnin, potem o manjšanju prejemkov, karkoli naj bi že to bilo. O tem je bilo govora. In to je bilo v nasprotju s cilji, ki, si jih, ki si jih je zastavil Evropski socialni eh, sklad. Eh, pa tudi makroekonomska politika je bila v nasprotju s tem, naprimer politika, ki so jo usilili Grčiji, kajti pravzaprav je to še zvišalo eh, brezposobnost mladih. In mislim, da bi temu lahko rekli slabo usklejevanje politik. Hvala lepa, Silvija Kosta. Hvala lepa za to mnenje. Eh, mnenje je zelo dobro in prihaja v pravem trenutku, kajti, kot ste omenili, eh, nanašate se na socialni eh, stebr in sedaj smo dosegli vsaj zvišanje sredstev iz um, evropskega proračuna, torej iz 23 na 25. In še nekaj torej gre za združevanje štirih, no, teh štirih prejšnjih skladov. To pomeni, da se ne prejuducira eh, specifičnost eh, prej omenjenih skladov, torej to bi, bil, eh, to bi bilo moje priporočilo. Kaj ti naj spomnim na to, da nas je v prejšnjem obdobju zelo skrbelo to, da uh, bi morali, da bi moral biti eh, sklad, eh, da bi morali biti določeni skladi vedno pripravljeni za uporabo, ne glede na Evropski eh, socialni sklad. Torej, to nas je takrat skrbelo. In potem drugič, še nekaj je pomembno. Sedaj imamo jasno opredelitev kvote, ki jo morajo prispevati eh, države članice, torej tukaj gre za 25 odstotkov sredstev. V zvezi s tem bi imela eno vprašanje. Ne vem, če sem vas prav razumela. Torej, ta obveznost eh, v zvezi z netom, ali ta velja tudi za države članice, ki eh, na nacionalni ravni ne dosegajo te visoke stopnje, kar pomeni, da eh, dobijo sredstva iz socialnega sklada. Dajte mi prosim eno sekundo na voljo. Torej, zanima me sledeče. Ta kvota, ki omogoča državam članicam, ki da dajo tistim regijam za visoko stopnjo neta sredstva, Ali gre eh, tukaj denar, ki je namenjen celotni državi, ali, eh, tukaj, ali gre tukaj za denar, ki je namenjen eh, iz drugega vira za te regije? Torej, to je bilo moje vprašanje. Preden odgovorim na to vprašanje, sprašujem Evropsko komisijo, če želi besedo. Očitno ne. No, potem se bom tako odzvala na vaše vprašanje. V predlogu gre za to, da bi eh, lahko uporabili določena sredstva na področju brezposobnosti mladih samo, če je ta stopna net pod povprečjem Evropske unije. Smo pa priča pojavu, da, imamo v, da, da smo lahko pod stopnjo v nasplošno v določeni državi članici, da pa je znotraj te države članice neka regija, kjer je izredno visoka stopnja brezposobnosti mladih zaradi strukturnih problemov. In v tem primeru se mi ne bi zdelo pravično reči, da samo zato, ker je država v celoti pod to kvoto, ne sme v teh regijah, ki so nad kvoto, uporabljati strukturnih sredstev za boj proti brezposobnosti mladih. Kajti treba je poskrbeti za regionalno izravnavo znotraj držav članic. In zato bi bilo pravilno reči, da bi morale tiste regije, ki so izredno prizadete, imeti možnost, da še naprej prejemajo strukturna sredstva, če tudi država članica v povprečju je pod uh, stopnjo. In tukaj gre za vprašanje pravičnosti. In to je tudi razlog, zakaj smo ustanovili uh, Evropski strukturni sklad, namreč zato, da bi dosegli regionalno izravnavo. Helga, na kratko, rada uh, bi vas podprla, Petra, kajti včeraj smo razpravljali o položaju v Italiji. Kajti v Italiji je tako, da je položaj na severu mnogo boljši kot na jugu. In posem se strinjam z vami. Kajti možno je, da uh, je država uh, v zelo dobrem položaju, to, še, to pa še ni nujno, da to velja za vse regije. Torej, če želimo vplivati na socialno pravičnost, potem moramo ukrepati in zato se z vami posem strinjam. Dobro, hvala lepa. Veselim se vaših predlogov spremembe. Eh, danes bomo imeli sestanek deležnikov in morda bomo na tem sestanku prejeli še kakšen prispevek. Naj še enkrat opozorim na 27. septembra ob 16. uri, ki, ko je rok za predloge sprememb. 8. novembra bo potekalo glasovanje in Impel bo uh, glasoval o 7, 27. novembra predvidoma. Torej, kot vidite, časovnica je zelo tesna, ampak mislim, da nam bo skupaj uspela. Dobro, potem se vam prisrčno zahvaljujem za to. In sedaj je pred nami naslednja točka dnevnega reda. Točka 4. In tukaj bomo glasovali o mnenju. In sicer o mnenju kolegice Boškor o minimalnih standardih za manjšine v Evropski uniji. To je poročilo na lasno pobudo. In gospod Boškor, sprašujem, če bi želela na kratko besedo ali lahko takoj začnemo z glasovanjem. Dobro, hvala. Potem pa začnimo z glasovanjem. No, sedaj moram najprej sama izbrskati svojo glasovalno kartico. Se upravičujem. So. Es gibt nur eine kleine Sache. Ja, ich habe schon gehört. Okay. Alles klar. <laughs> so, haben alle. Ste pripravljeni? Dobro, potem pa začnimo. Kompromis ena. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. Predlog spremembe 10. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 15, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 2, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 23, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 24, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 26, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet vzdržani. Mislim, da je sprejet, ampak eh, to bomo preverili. Hmm, elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. No, zavrnjen. 9 proti 7 za. 28. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 29. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejet. 30. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 31. Za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 32. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 35. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Kompromis 3. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Kompromis 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 42. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 43. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 44. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bi rada preverila. Torej preverjamo 44, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen 10 glasov proti. 45, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 46, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet predlog spremembe 49, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 55, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 56, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet proti vzdržani sprejet. Kompromis 8. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 96. Kdo je za? Proti vzdržani Nisem čisto prepričana, to bomo preverili. Preverjamo 96, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 10 proti 6. 63. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 64. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 65. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 66. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 67. Kdo je za? Proti. Vzdržani vzdržani, sprejet. 68, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 69, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 70, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 126, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Vzdržani, zavrnjen. Kompromis sedem. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. Sedeminsedemdeset. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. Osem. Ali lahko to naredimo v bloku do 89? Dobro, torej od 77 do 89 v bloku. Kdo je za? No, potem moramo iti pa posamično, ker bo to hitreje. 77, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 78, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet sprejet. No, od 81 do 89 pa lahko v bloku. Torej, kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejeti. 90, kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. Ustni predlog spremembe 1 v zvezi z 91, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 93, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 92, kdo je za, proti, vzdržani, To bomo preverili, glasujemo o 92. Konec glasovanja. sprejet. 95. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Če ne dvignete dovolj visoko roke, potem tega ne morem eh, prepoznati, torej eh, glasujemo o 95. Konec glasovanja. Zavrnjen. 98. Kdo je za? Proti? Ozdržani? To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 9 proti 7 za. 97. Eh, Kdo je za? Proti? vzdržani. Mislim, da je tukaj ista večina kot prej. 99, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 100, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 101, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Konec glasovanja. 9 proti 7. 102. E, kdo je za? Proti. Ozdržani. Zavrnen. 103. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Zavrnen. 104. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Zavrnen. 105. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Zavrnjen 106, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen 107, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen 108, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? Um, torej o naslednjih treh ne bomo glasovali, kajti so enaki kot um, besedilo uh, poročevalke. Um, 113, e, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 114, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 115, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen, 117, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 121, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 123, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 124, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 125, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 125, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 127, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 128, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 129, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 130, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet sto enaintrideset, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen, sto dvaintrideset, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen, sto triintrideset, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen, sto štiriintrideset, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen, sto šestintrideset, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen, 137, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. In sedaj končno glasovanje, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 14 za, 2 proti, nobenih vzdržanih glasov, sprejeto za veliko večino in iskrene čestitke poročevalki. Prosim, gospa Boško, izvolite. Uh, Hvala. Samo nekaj besed. Dragi kolegi, zahvaljujem se vam za podporo in za to, da ste glasovali za to mnenje. Mislim, da je ta tema zelo pomembna za nas, eh, torej za manjšinske skupnosti v Evropski uniji. Zahvaljujem se kolegom za podporo, asistentki Oniku, ki je veliko delala na tem poročilu in tudi Fabien, sekretarjatu, našim svetovalcem ter poročevalcem v senci. Naše sodelovanje je bilo zelo lepo in zahvaljujem se jim za to, da so bili konstruktivni in da smo se lahko zelo lepo pogovarjali o tej pomembni temi. Hvala. Hvala lepa. E, tudi sama se vam lepo zahvaljujem za dobro delo. Seveda, vsi ste upravili dobro delo, poročevalka, poročevalci v senci in sekretarjat. Hvala lepa. So, wir kommen jetzt. predsedstvo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drage kolegice in kolegi, sedaj smo pri točki pet eh, in sicer bomo slišali predstavitev študije, ki jo je dal odbor kult izdelati strokovnemu oddelku in sicer gre za digitalne kompetence v 21. stoletju. Eh, Sedaj moram biti zelo pozorna, kajti zelo težko ime moram izgovoriti. Lepo pozdravljam Justino Vajkutite Paškavske. Upam, da sem to vsaj približno pravilno izgovorila. Lepo vas pozdravljam v našem odboru. Eh, prihajate iz Inštituta za politiko in upravo iz Litve. Pred nami so tri ure o katerih se bomo ukvarjali z digitalnimi kompetencami. To je nekaj zelo pomembnega v Evropski uniji. Najprej bomo začeli s predstavitvijo študije o digitalnih kompetencah v 21. stoletju. Potem bom dala besedo predstavnikom Evropske komisije. Uh, in komisija nam bo predstavila akcijski načrt eh, na tem področju, potem bomo imeli čas za vprašanja in odgovore. Potem pa bomo eh, takoj prešli na naslednjo točko dnevnega eh, reda in tako bomo zadevo zaokrožili. Torej, najprej predajam besedo naši strokovnjakinji, gospi Vajkutite Paškavski se še enkrat opravičujem, za nas je to zelo težko, ampak verjetno se tudi vi počutite tako pri izgovorjavi naših imen. Lepo vas pozdravljam na našem odboru, na voljo imate 10 minut. Lepo, da ste z nami. Izvolite. Uh, hi everyone again, I am Justina. Lepo pozdravljeni, ime mi je Justina Vikotite Paškavske. Hvala za ta prijazen uvod. Predstavila bom našo študijo o digitalnih kompetencah v 21. stoletju. Najprej bom na širše predstavila poročilo, ki ga je naročil odbor Kult, potem ko je komisija izdala akcijski načrt za digitalno izobraževanje. Namen te študije je, da bi pregledali akademsko literaturo na tem področju, da bi pogledali obstoječe politične pobude za izvajanje tega akcijskega načrta in potem ugotovili, ali je to ustrezno za namen ter ali obstajajo kakšne slepe pege. Najprej prvi izzivi, ki smo jih ugotovili v akcijskem načrtu komisije, je to, da so šole slabo povezane in da ni dovolj kompetenc za to, da bi digitalna urodja uporabljali za poučevanje in učenje. In to je povezano tudi s širšimi temami, torej, da ni dovolj izobraževanja osnovnega in med delom za izobraževalce. Povrhu vsega imamo tudi orodje za samo ocenjevanje in to bi bila lahko glavna pobuda za to, kako odpraviti premalo usposobljenost, premajhno usposobljenost v izobraževalcev. Vse skupaj izhaja iz domneve, da lahko izobraževalne inštitucije pripravijo učinkovite izobraževalne strategije, če vejo, kaj so njihove slabosti in kaj so njihove močne strani tako lahko same okrepijo svoje zmogljivosti. Naše priporočilo, eh, poročilo priporoča, da je treba podpreti strukturne reforme tudi na ravni držav članic. Zato bi odbor moral priporočiti, naj komisija se bolj opre na podatke na ravni držav članic, naj okrepi kurikulume za izobraževanje učiteljev in za eh, poučevanje študentov ali dijakov. Naslednja pomembna stvar. Negotovost v zvezi z avtorsko pravico v izobraževanju. Ugotovili smo, da obstaja veliko negotovosti v zvezi s tem, kako izobraževalci in učenci uporabljajo material za digitalno učenje. Uh, več podpore in več informacij v zvezi s tem potrebujejo, še posebej, ko bo začela veljati nova direktiva o avtorski pravici. Naslednji izzivi, ki smo jih ugotovili v tem akcijskem načrtu, je, da, pomang, da ni dovolj storitev, digitalnih storitev za študente in to za mobilne študente. v tem smislu akcijski načrt za digitalno izobraževanje predlaga, da bi razvili okvir za digitalno potrjene kvalifikacije in za, za digitalno pridobivanje kompetenc. To je zelo kompleksno vprašanje in priporočamo, da bi o potencijalnem modelu upravljanja tega okvira še potekale dodatne razprave treba bi bilo se pogovoriti o skupnih standardih za izobraževalne inštitucije, kajti za enkrat so nekatere inštitucije na zelo različnih ravneh uporabe digitalnih orodij in izdajanja digitalnih potrdil. Potem še en veliki izziv, ki um, ga vidimo v akcijskem načrtu, je to, da bo trg dela izgubil konkurenčnost, če sistem ne bo zagotovil ustrezne digitalne usposobljenosti, tako osnovne kot bolj napredne usposobljenosti. In eh, med eh, ukrepi, s katerimi bi lahko odgovorili na ta izziv, je, da bi morali imeti evropsko platformo za digitalno visoko šolstvo in da bi morali okrepiti sodelovanje akcijski načrt predlaga, da bi pač visokošolske inštitucije lahko izmenjavale dobre prakse in da se spodbuja internacionalizacija. Naš, naše poročilo pa predlaga, da se še dodatno pogovarjamo o dodani vrednosti take platforme, da se vključijo različni deležniki, recimo visokošolske ustanove in tako naprej, ter da se razki, raziščajo sinergije z obstoječimi pobudami, zlasti v kontekstu že obstoječega programa Erasmus, ki zelo spodbuja sodelovanje v sektorju visokošolskega izobraževanja. Naslednja tema, opredeljena v akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje, to je nizka stopnja medijske pismenosti, pa tudi razlike med eh, deklicami in dečki, glede na to, um, ali se odločijo za študij na področju IKT ali na področju naravoslovja, tehnike, inženirstva in matematike. Akcijski načrt tukaj predlaga, da bi organizirali delavnice za deklice, zato da bi jim tam predstavili pozitivne um, zglede in zato, da bi se večkrat odločile za študij na teh bolj naravoslovnih področjih. Naše poročilo pa ugotavlja, da je treba imeti bolj specifično strategijo in zelo jasen načrt, kako bi lahko olajšali ukrepe in sodelovanje na tem področju. Tukaj je treba imeti strateški okvir z načrtovanimi ukrepi ter jasen političen načrt, ki bo povedal, povezal te ukrepe z pobudami za financiranje, zato da se bo dosegel napredek na tem področju? In potem naslednja stvar v moji predstavitvi. V akcijskem načrtu je ugotovljena potreba po tem, da je treba imeti konsistentne podatke o digitalnem izobraževanju. Zaenkrat nimamo primerjalnih longitudinalnih podatkov o tem. In akcijski načrt predlaga različne ukrepe. Naprimer, da bi imeli referenčno študijo o tem, kaj je bilo opredeljeno v preteklem letu na področju IKT in naravoslovja in tudi na primer, da bi imeli nov modul v PISI, to je eh, PISA je ta največja študija za ocenjevanje izobraževanja v Evropi. Potem naslednji predlog je, da bi razvili pilotne projekte velepodatkov in analitike učenja. Ta področja lahko dajo veliko dodano vrednost evropskemu izobraževanju. Zato je treba zagotoviti več podatkov, pa ne samo pri preskrbi, ampak tudi na področju povpraševanja. Torej, kako bi lahko vele podatke in analitiko učenja uporabile visokošolske izobraževalne inštitucije v Evropi. Mogoče bi v zvezi s tem lahko uporabili predloge skupnega raziskovalnega centra, ki pravi, da bi morali določiti najprej politične vrednosti ter analitiko učenja, potem pa razviti pilotne projekte. Potem v naslednji fazi je treba pripraviti načrt za to, kako se bojo razvijali ukrepi v praksi in potem, kako bi lahko vključili posamezniki, ki bodo odgovorni za sodelovanje in nadaljno izvedbo teh projektov v Evropski uniji. Najlepša hvala, če boste imeli kakšno vprašanje, bom z veseljem odgovorila. Hvala lepa. Hvala lepa za to jedrnato predstavitev vaše študije mislim, da eh, nam bodo eh, izsledki, da nam bodo vaši izsledki zelo pomagali pri izdelavi našega odbora, eh, našega poročila na lasno pobudo. In sedaj bom dala besedo komisiji. Kajti komisija nam bo sedaj nekoliko pojasnila, kako si je predstavljala Evropska komisija akcijski načrt eh, za digitalno izobraževanje. Eh, vse, to, vse eh, nas to zelo zanima. Zelo nas zanima, kakšno mnenje imate o tem. Zelo se veselimo vašega strokovnega mnenja v zvezi s tem. In še enkrat prav lepo pozdravljam gospod Fabricio Benini in uh, gospoda Dimitrijeva. Uh, Gospod Dimitrov bo začel, če sem vas pravilno razumela. Izvolite, beseda je vaša. Dajala bi, da imate skupaj deset minut, potem pa si lahko ta čas razdelite. Um, uh, Hvala. Spoštovani evropski poslanci, najprej naj se zahvalim, da ste me povabili na to javno predstavitev. Komisija pozdravlja to priložnost, da je lahko tukaj in da lahko predstavi akcijski načrt za digitalno izobraževanje, ki smo ga sprejeli januarja 2018. Na kratko bom predstavil ta akcijski načrt, eh, cilje, prioritete in nekoliko tudi predstavil prioritete in potem predal besedo tudi kolegici iz GD Connect. Ne boste presenečeni. Eh, kot eh, člani tega odbora, če rečem, da sta eh, da so naložbe v izobraževanje najpomembnejše za prihodnost Evropske unije, zato da bomo lahko tudi pripravljeni na razvoj družbe in da bomo ljudi pripravili na današnji svet in svet v prihodnosti. Eden od glavnih izzivov je digitalni prehod. Vsi vemo, da tega procesa ne moremo ustaviti. Vsi vemo, da lahko pomagamo um, ljudem pri tem, ko grejo skozi izobraževalni cikl in vem, uh, da moramo to tudi narediti. Tukaj bi, pa bi vam rad predstavil sliko, ki se mi zdi zelo pomembna. Tisti, ki to lahko vidite, je koliko, kakšen odstotek mladostnikov, starih od 12 do 15 let, ima pameten telefon. Leta 2017 je bilo otrok, takih otrok 83 odstotkov v starostni skupini 12 do 15 let, zdaj pa že več kot 90 odstotkov uh, takih, ki imajo pameten telefon v tej starosti. Še pred desetimi leti je bilo takih nič odstotkov. Torej vidite, da je to zelo velika sprememba. To so številke iz Združenega kraljestva. Uh, Eh, mislim, da vseeno so te številke reprezentativne tudi za druge dele Evrope. Digitalni prehod ustvarja, delovna, ustvarja priložnosti na trgu dela, ampak ne zavedamo se še popolnega potencijala. Tukaj vidite odstotek ljudi po državah, eh, ki delajo v, te, v sektorju tehnologije. Vidite, najvišji odstotek je šest odstotkov, na švedskem, na finskem, eh, drugače pa je to lahko, so te številke vseeno zelo visoke. Prehod, skozi katerega gremo, ali preobrazba, skozi katero gremo, eh, prinaša številne priložnosti za izobraževanje muck, odprti univerzitetni programi, eh, so na, sto, na voljo številnim ljudem in tudi tistim, ki običajno niso imeli dostopa do tega. Če želimo, da bo digitalno usposabljanje in izobraževanje res vsem na voljo, moramo razvijati digitalno znanje. Evropa ne sme zaostajati, evropske inštitucije morajo biti v koraku z internetom in njegovim hitrim razvojem, čeprav se to vedno ne dogaja. Danes smo priča temu, da sta izobraževanje in usposabljanje na vrhu politične agende. Lani na socialnem vrhu v Gotemburgu je komisija predstavila svoje stališče za uh, konkretne korake za to, da bi vzpostavili evropski izobraževalni prostor do leta 2025. In akcijski načrt za digitalno usposabljanje je bil eden prvih konkretnih ukrepov, ki smo jih pripravili. Imamo tri prioritete in enajst ukrepov te tri prioritete so boljša uporaba tehnologij za, za izobraževanje in poučevanje, razvijanje ustreznih kompetenc ter izboljšanje izobraževanja na podlagi podatkov. Zahvaljujem se tudi da, uh, predhodnici za zelo zanimivo in celovito študijo, ki je vključevala ta vidik. To je skupna pobuda več eh, generalnih direktoratov v. Eh, okviru komisije aktivno sodeluje tukaj, kot sem povedal, kar več generalnih direktoratov. Zdaj pa še na hitro skozi prioritete. Prvi stebr. Treba je bolje uporabljati tehnologije za učenje in poučevanje. Tehnologija omogoča boljše sodelovanje, boljše učenje, boljše usposabljanje ali poučevanje, vendar tega ne izkoriščamo vedno čeprav je dostop do digitalnih vsebin res največji do zdaj, eh, pogosto ni uspešen zaradi čisto takih vprašanj, kot je na primer povezljivost ali dostopnost. Potem imamo drugi steber ali drugo prioriteto. Ta se nanaša na digitalne kompetence in kako jih razvijati. nobenega dvoma ni, da digitalizacija zahteva, da se kompetence vse čas razvijajo in da jih razvijamo. To je velik izziv. Naprimer, vsak peti otrok nima ali pa mlada oseba nima osnovnih digitalnih usposobljenosti um, in taki deleži se lahko še povečajo. Vedno več delovnih mest bo takih, ki bodo zahtevali popolnoma drugačne kompetence, popolnoma, popolnoma drugačna znanja in spretnosti. In v, na digitalnem področju je trenutno zelo malo, malo žensk, malo uh, deklet. Hkrati pa, če pogledamo nekatere sektorje, kjer je zaposlenih veliko žensk, eh, je situacija precej slaba in potem še izboljšanje digitalnega izobraževanja eh, na podlagi boljših podatkov. To je ta tretja prioriteta, s katero želimo izboljšati izobraževanje s testiranjem, eksperimentiranjem, gledamo na stvari na načine, kot tega do zdaj še nismo počeli in tudi poskušamo rezultate upoštevati v izobraževalnem sistemu. Zdaj pa bi na hitro predstavil še nekaj ukrepov, preden predam besedo Fabriciji. Najprej ukrep ki smo ga začeli, in to je program Selfie. To je orodje za samoocenjevanje za šole. To orodje za samoocenjevanje smo zagnali lani kot pilotni projekt, 25. oktobra letos pa ga bomo res uradno zagnali. V več kot desetih državah smo ga testirali, gre pa za to, da pripravimo strategije šol za digitalno pripravljenost. Torej, šole morajo biti pripravljene, da same ocenijo in to celovito ocenijo svojo digitalno usposobljenost in da potem to upoštevajo v svojem razvoju. Drugi ukrep, ki ga bi na kratko predstavil, je to, da moramo podpirati digitalne in podjetniške kompetence žensk oziroma mladih žensk. To je velik problem. Razvijali smo del, eh, delavnice za to, da bi eh, ženske spodbujali k podjetništvu in eh, temu, da grejo študirati bolj naravoslovne in tehnične smeri. In da jim tam ponudimo tudi zelo dobre modele, ki jim lahko sledijo. Potem pa še zadnja stvar, umetna inteligenca in analitika učenja. Tukaj gre za uporabo strojnega učenja pri uh, obstoječih prostih delovnih mestih. Um, potrebe, ki se izkažejo na trgu dela, se vključijo v izobraževalne sisteme, tako da se izobraževanje potem eh, prilagodi, eh, izobraževalni program prilagodi ustreznim potrebam na trgu dela. Zdaj pa predajam besedo Fabriciji. Perfect. Thank you very much and uh, really a special thanks to the committee and to the Najlepša hvala, tudi jaz se res uh, zahvaljujem odboru uh, in uh, zahvaljujem se vam tudi za to, da namenjate posebno pozornost digitalnim kompetencam. Zelo zanimivo je videti to tudi z vidika tretje strani. V GD Connectu spremljamo način, kako se v državah članicah izvaja povezljivost. To spremljamo na, sproš, na splošno. Eh, zelo podrobne informacije pa lahko najdete v kazalniku digitalne družbe. Tam lahko po posameznih državah vidite podrobne podatke o povezljivosti in človeškem faktorju pri tem. Eh, spregovorila pa bom zdaj o akcijskem načrtu in ukrepu ena zmogljivost za uporabo širokopasovnih povezav v šolah je zelo pomembna. Če ne bomo imeli širokopasovnih povezav v šolah, eh, potem študenti ne bodo imeli dostopa do tega. Zaenkrat še vedno 18 odstotkov šol v Evropi ni povezanih. Vedno je treba pogledati, kaj se dogaja v vsaki državi članici in zato je naša naloga, da ozaveščamo šole o možnih načinih financiranja v okviru sedanjih eh, projektov, naprimer v okviru Evropskega socialnega sklada in okviru mehanizma za povezovanje Evrope. Potem imamo tudi mrežo uradov za širokopasovno povezavo in upamo, da bomo lahko organizirali webinarje in druge kanale za, širjenje informacij. Potem, pri tem se hočemo osredotočiti na področja, ki so nekoliko v zaostanku in v prihodnem finančnem okviru bomo imeli um, mrežo za široko pasovno povezavo, ki bo poskušala pritegniti čim več šol, ki še nimajo široko pasovne povezave. Potem ukrep šest, ta je moj najljubši. Kolegico, v, ki je tukaj v dvorani, sem tudi prosila, naj prinese veliko zgibank, ki jih lahko vzamete. Zakaj je to moj najbolj priljubljen ukrep? Zato, ker je to pobuda, ki je vse evropska potekala bo od 6. do 13. oktober, gre pa za Evropski teden programiranja. Do leta 2020 želimo v to vključiti 50 odstotkov šol šolam želimo omogočiti, da izpeljajo en ukrep, eno akcijo v času tedna programiranja. Programiranje je zelo pomembno orodje, ki nas bo povezalo in eh, tako ne bomo več samo potrošniki, ampak deležniki in tukaj je treba začeti z mladimi. Ampak teden programiranja je za vse, Vabljeni ste, da se ga udeležite in na diapozitivu vidite tudi spletne povezave do poklicnih virov, eh, do virov, ki so vsem na voljo, ki jih lahko razširjate in tudi tam je povezava do zemljevida, ki ga uporabljamo in stvari spremljamo preko interneta. Poglejte si, zakaj gre, poglejte si, kako zgleda sestanek ambasadorjev tedna programiranja. Tam boste videli veliko oranžnih mikic in tam so ljudje, ki so zelo navdušeni nad svojim delom. Potem pa še zadnji ukrep. Verjetno boste namreč hoteli imeti še čas za vprašanja. Zadnji ukrep izzivi digitalnega prehoda, preoblikovanja tukaj je zelo veliko stvari, ki se nam lahko zdijo izziv in kakšen je možen odgovor. Dogodki za ozaveščanje in kampanje za ozaveščanje. En tak dogodek je varni internet za vse, ki ga je začela Marija Gabriel februarja letos. Eh, tukaj ciljamo otroke, mlade, starše in učitelje. Potem imamo tudi kampanjo za šole, kjer se spodbuja mlade, da se pogovarjajo o spletnih vprašanjih in da se pogovarjajo o odgovornem ravnanju in obnašanju. Novembra bomo tudi razglasili zmagovalca tekmovanja Internet for You. Potem pa bi rada spregovorila še o ženskah digita na digitalnem področju. To je zelo pomembna tema in, eh, v komisiji jo zelo visoko cenimo. Imamo strategijo in imeli bomo tudi tabelo rezultatov, s katero bomo spremljali napredek. Imeli bomo tudi v eh, četrtek zajtrk sveta za konkurenčnost in upam, da bomo to nadaljevali s tem delom oktobra. Hvala. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Prisrčna hvala. Zahvaljujem se obima predstavnikoma Evropske komisije gospodi Mitrovu in gospe Benini. Sedaj pa eh, je pred nami čas za vprašanja in odgovore. Danes v dvorani ni prav veliko poslancev, zato nam ni treba biti tako formalni, tako da se ne bomo umili samo na poročevalce v senci. Vsak, ki ima vprašanje, lahko prosi za besedo. In poročevalci v senci uh, bi morda dobili zgolj prednost. poročevalke za to poročilo na lasno pobodo še ni, morda se nam bo pridružila popovdne. Torej, začnimo s, z običajnim postopkom ping-pong, torej vprašanje za enega od strokovnjakov, ki mu takoj sledi odgovor. Kolegica Rodriguez. recimo uh, za dve minuti. Izvolite. Hvala, govorila bom portugalsko, torej nadenite si slušalke. Skrbno sem poslušala obe predstavitvi. Zahvaljujem se vam za, za njo. Zelo skrbno sem poslušala tudi to, kar je povedala Kristin. Leta 2015 sem bila poročevalka o dostopu žensk do izobraževanja. In takrat smo se vprašali, kako to, da se mlade ženske ne upisujajo naprimer na računalniška izobraževanja ali računalniška izobraževanja. Kaj menite o kvotah? Naprimer, v državi, kot je Portugalska, bi to morda delovalo. Um, ampak um, kaj pa naprimer pri upisu na univerzo, tam uh, je res zelo veliko moških, ki se upiše na programerske ali računalniške programe. Torej, pri računalniških programih eh, so stvari nekoliko bolj uravnotežene, če gledamo zastopanost spolov in torej zanima me, kaj menite o kvotah. Potem komisija je predstavila tudi osmi ukrep in v zvezi s tem imam eno vprašanje. Sem poročevalka v senci za socialiste za to področje dve univerzi iz eh, bolj perifernih regij imam, mi pravita, pač to sta regiji, od koder prihajam, mi pravita, kakšno je stanje pri njih. Na univerzah nimajo predavanj, splošnih predavanj za, o računalništvu. Imajo samo zelo, zelo splošna predavanja, ne pa takih malo bolj usmerjenih predavanj. In v bolj oddaljene regije, pa takih, v bolj oddaljenih regijah, pa takih predavanj sploh ni. Zato bi bilo treba prilagoditi pedagoške prakse. Potem pa še naslednje vprašanje, kako bi se odrasli lahko bolje seznanili z digitalnimi tehnikami. Hvala lepa. Torej, prvo vprašanje je bilo verjetno namenjeno naši strokovnjakinji, ki je predstavila študijo. Izvolite. Uh, mm, Hvala za vprašanje bil je kar širok komentar predstavitve. Torej, mi smo analizirali specifične ukrepe iz akcijskega načrta za digitalno izobraževanje, ki ga je pripravila komisija, ter ugotavljali, kateri so glavni izzivi. Raziskave kažejo, da čeprav se številna dekleta vključijo v izobraževanje o IKT v osnovni šoli, pa kasneje eh, opustijo ta, to smer, zato ker ni nekih pozitivnih modelov in tudi ni zadostne spodbude strani učiteljev in okolja naj nadaljujejo svojo kariero na tem področju. Še vedno obstajajo stereotipi, da pač je to poklic za fante in da naj grejo dekleta študirati kaj drugega. tudi vi ste povedali, da najprej, ko so otroci še maj, mlajši, um, so približno enako zastopani po spolih, ko se odločijo za bolj IKT predmete, kasneje, ko se pa upisujajo na fakulteto, pa pride do razlik med spoloma. Dank. Hvala lepa. Gospod uh, Dimitrov, gospod Benini, kdo bi želel odgovoriti? Gospod Dimitrov. Gospod Dimitrov. Um, Hvala, gospa Rodriguez, za vaše vprašanje. Najprej splošen komentar v zvezi z vašim komentarjem in v zvezi z našim splošnim pristopom. Potem pa bom spregovoril o tem, kako to spremljamo in kako bi to prenesli v razrede. Naj poudarim, da smo tukaj v kontekstu subsidijarnosti prvi moram to omeniti in poudariti. To je treba vse čas imeti v mislih, kadar govorimo o izobraževanju in usposabljanju. To je tema, eh, ki jo je omenilo že več držav članic. Od januarja, naprimer, smo prejeli mnenje Bundesrata in eh, ta vprašanja jemljemo zelo resno. mogoče bi k tej temi pristopil nekoliko drugače. Zakaj to imenujemo akcijski načrt? Zato, ker je sestavljen iz različnih ukrepov ali akcij. Nekateri bodo rekli, da so nekatere stvari zelo oske ali pa v samem akcijskem načrtu niso dobro opredeljene. Ampak pripravili smo nekaj dokumentov, par mesecev po sprejetju akcijskega načrta, v katerih je natančno opisano, kaj mi menimo s posameznimi ukrepi. Univerze morda tega niso prejele, ampak to je sestavni del svežnja. In potem vprašanje, kako to prenesti v razrede. Prvič. Zelo jasno, jasni moramo biti pri tem, kako bomo prišli do razreda, in tukaj moramo upoštevati izmenjava dobrih praks in um, tudi vključiti ta program Selfie. Lani smo imeli pilotni projekt, v katerega je bilo vključenih več kot 60 tisoč učencev in učiteljev. In zato smo si tudi zastavili cilj, da bi do konca časovnega okvira akcijskega načrta dosegli udeležbo en milijon. Zato smo tudi oblikovali posamezne ukrepe, kako to prenesti v same razrede, ampak to so samo kapljice, ki bodo morda navdihnile države članice. Potem pa še izobraževanje odraslih. Podobne komentarje smo prejeli tudi od drugih deležnikov. Zavestno smo se odločili, da se bomo osredotočili na osnovno izobraževanje, torej formalno izobraževanje v šolah in visokošolsko izobraževanje. Vemo pa, da je vse življenjsko izobraževanje tudi zelo pomembna tema. Ampak ta akcijski načrt vključuje ukrepe do leta 2020 in ne posega v prihodnji večletni finančni okvir. Zato se nismo mogli osredotočiti na širšo, na širšo sliko in se zavestno odločili za to omejitev. Hvala lepa, prosim, da ste kar se da hitri, kajti sicer nam bo zmanjkalo časa. Izvolite. Ja, če smem, želim le ponoviti samo to, da imamo strategijo za digitalne ukrepe. Mislim, da naša komisija to jemlje izjemno resno. Smo eh, v prvih bolnih linijah tega eh, dela. Tri strategije imamo in sicer kako se boriti proti stereotipom na področju spolov. Dekleta sicer eh, se izobražujejo na teh področjih, ampak ne končajo. Prav tako pa ni jasne prihodnosti mm, nekih karijer ne vidijo. Skratka, želimo tudi deklice spodbujati, da se uh, učijo digitalno in kar nekaj nagrad imamo za IKT leta 2008 za ženske digitalnem, na digitalnem področju, prav tako pa imamo en aspekt, ki uh, obravnava zlasti podjetništvo in tam imamo mrežo žensk, ki so tudi podjetnice. Pred kratkim pa smo začeli tudi spletnim vabilom za direktorje podjetij, da bi podpisali internetno deklaracijo, da se bodo borili um, za večjo reprezentativnost žensk na digitalnem področju. Skratka, to je cel nabor ukrepov, upamo, da bomo skupaj dosegli več rezultatov. Gospod Malinov, dve minuti. Hvala. Ja, najlepša hvala, Petra. Zelo srečno na ključu je tole. Uh, ravno, ker smo se vrnili iz Silicijeve doline in mislim, da smo zdaj bolj pripravljeni na to razpravo, kot bi drugače bili. Uh, zanimivo je bilo tole slišati. Po skoraj da enako predstavitev smo slišali v, na sedežu uh, eh, Apple, z, z drugačno terminologijo, pa kljub vsemu. Pričakovali smo morda nekaj drugega, ampak govorili so, kaj oni počnejo na področju izobraževanja. In imam občutek, da so veliko boljši, veliko bolj napredni kot katerakoli vlada, kot njihova vlada, kot Evropska komisija ali kdorkoli drug. Uh, In tudi oni so pa citirali iste številke 40 odstotkov delovne sile, 90 odstotkov delovne sile bo potrebovali digitalne večine, 40 odstotkov bodočih delovnih mest bo povezanih z digitalnimi večini, ampak ne vemo točno, kakšne te večine bodo. Skratka, vse te klišeje zdaj poznamo vsi, vemo, da je to zelo velika zadeva. Aha, pa še mimo grede. Uh, nisem opazil, nikakršnih nesorazmerij med dečki in deklicami na teh različnih akademijah, akademi, šolah, ki smo jih obiskali. Ne vem, kako to dosežejo. Imajo teste ali karkoli drugega, Ni, nič nisem videl, nobenih razlogov za to. Na mesto, da bi se spuščal podrobnosti, bi imel vprašanje. Sicer zanima me, če se vsi zavedamo, da obstaja paralelno našim prizadevanjem še en proces, ki ga vodijo podjetja. In mi zaostajamo. Zaostajamo, eh, ne sproduciramo eh, zadostnega števila ljudi, tako da ta podjetja sploh nič ne pričakujejo od, podjetja, od, od šol ali pa javnih inštitucij. Deset odstotkov delovne sile pričakujejo od uh, uh, šol, zato oni izvajo same, same svoje inicijative in vzpostavljajo neke svoje strukture izobraževanja. In ko proučimo te strukture za izobraževanje, so zelo koristne in učinkovite in uh, dosežejo veliko boljše rezultate kot eh, pa mi. Mi še bi lahko še nekaj dodal, ampak eh, mi je zmanjkalo časa. <laughs> Benini, bitte. Gospa Benini. Well, I think that you put your... Ja, mislim, da ste pač opisali realnost takšno, kot je in če pogledamo naprej, kakšna je formalna izobraževanja Eh, nacionalni, regionalni ravni. To se bo nadaljevalo, zato ker to pač izvajo naše države, tak mandat imajo. Ampak digitalne veščine in pa digitalno delo nasilja pa je vprašanje konkurenčnosti. In podjetja zato skrbijo individualno. Eh, citirali ste ta ameriški primer. Ampak težava pogosto v Ameriki je ta, da enkrat, ko se delavce usposobi, morajo podpisati klauzule, uh, čež da ne bodo šli na drugo delovno mesto zaradi tega, ker so, so veščine nabrali uh, na prejšnjem delovnem mestu. Mi pa poskušamo spodbuditi prenos znanja med privatnim sektorom in našim sektorom. To je tudi bistvo programa Digitalna Evropa, kjer smo se osredotočili na uporabo visokih tehnologij, umetne inteligence, kibernetske varnosti, prav tako. Pa imamo posebno komponento tega pro programa, ki vsebuje vprašanje veščin. In v ta projekt poskušamo vključiti a, tako države kot zasebne, zasebna podjetja. Tako da komisija se zaveda to, da je treba povezati industrijski razvoj s tehnologijo in da bomo na ta način lahko ukrepili veščine. Ja, vielen herzlichen Dank. Hvala lepa, Helge Trubal. Thank you, Petra, thank you for the... Ja, najlepša hvala za predstavitev. Želela bi nadaljevati tam, kjer je kolega Malino končal. Tudi sam še, sem šla v Silicijevo dolino in eh, je name ta, to podjetništvo, digitalno podjetništvo v Kaliforniji naredilo ogromen vtis. Obstaja ogromna razlika med uh, nami in njimi. Vsaj deset let pred nami so. Vsaj deset let. Strinjam se z vami, da potrebujemo akcijski načrt na področju digitalnih vprašanj. Prav tako je super, da imamo kampanje za ozaveščanje o medijski pismenosti in tako naprej. Ampak, ko prisluhnem vam, lahko samo gotovim, da ta pripravljenost, da se ukrepa, ni na nivoju, saj glede na to, kaj smo videli prejšnji teden. Zdaj pa še par konkretnih vprašanj. Omenili ste a, masivne tečaje na internetu, mus. In to, kar želim povedati v zvezi s tem, je to, da potrebujemo neko kombinacijo reskillinga in upskillinga za potrebe učencev, potrebujemo pa tudi dobre učitelje. Mislim, da na to ne bi smeli pozabiti. Poleg tehnologije potrebujemo tudi dobre profesore in učitelje. E, to je bilo to je prvo vprašanje, potem pa druga zadeva. Treba je pohiteti. Mislim, da je to urgentno. Ko vidite, kako se tam komunicira, šli smo na Apple, na Facebook, Google, Airbnb, Netflix in na Stanford in Berkeley, pa še eno nevladno organizacijo smo šli. In tam Torej, to so elite univerze, Berkeley je javna, Stanford je zasebna, ampak eh, to, kako so oni povezani z univerzam, je bilo zelo impresivno, zelo blizu so si, tako da imajo zelo, zelo drugače razmišljajo o tem, veliko bolj podjetniško. To, da pač. Da vam ne uspe dvakrat, trikrat, je posebno normalno. Tam tega v Evropi ni in to je del problema, kot se tebe razumem sama. Res pa je, da moramo okrepiti veščine svojih delavcev. Reskill in upskill potrebujemo zaradi konkurence. Ampak, ko se pogovarjamo o digitalni strategiji, ne smemo pozabiti na izzive. Eh, začela sem brati zadnjo knjigo Hararja, Izivi za 21. stoletje. Verjetno poznate, rekel je, da je ta digitalna, kaj ta digitalna revolucija pomeni v a, povezavi z biohackingom in podobnimi zadevami. Nek profesor na Standardu je rekel, da, bo vse v, da se bo vse v prihodnosti vrteli, vrtelo okoli podatkov, ampak da bomo v končni fazi še vedno potrebovali eh, ljudi, da vse skupaj ocenijo. Ampak kakšne veščine bodo potrebovali za to, da ocenjujejo te podatke, o tem pa ne govorite o strategiji. Tako da mislim, da bi morali tudi to, ta premislek vključiti v strategijo. Hvala. Hvala lepa. Izvolite. Ja. Na kratko, prosim. Um, ja, smo se sposobni tega lotiti, če to primerjate z Apple, Netflixom in tako naprej. Ja, zelo težko je to primerjati s temi podjetji, eh, ki so na vrhu te piramide in bodo tam verjetno tudi ostali. mi poskušamo obravnavati te druge zadeve, zadeve. tudi v, v inkluzivnost poskušamo zagotoviti, da je to dostopno vsem. Jaz se strinjam, da so oni veliko bolj napredni kot mi, strinjam se z vašo oceno. Ampak to, kar poskušamo povedati tu, je to, da komisija v zadnjih petih letih pač ni imela nobene pobude na tem področju potrebujemo pa nek koherenten in bolj ambiciozen pristop. Leta 2018 smo to izvedli in to je uh, ravno na sredi tega kolegija, tako da vrne to ne uh, najbolj časovno primerno, ampak. Uh, Je to zelo pomembno za prihodnost, tako da sem zelo hvaležen tako parlamentu in vašim komentarjem, ker ste upozorili na to in upam, da bo komisija, ki prihaja, to imala še bolj resno, zlasti, ker zadeva izobraževanje in usposabljanje. Glede učiteljev, pa lahko navedem ogromno primerov dela našega uh, eh, GD-ja, kako dajemo učitelje v spredje, naprimer pri e-twinning. Uh, tam imamo več kot 4000 učiteljev, ki aktivno sodelujejo med seboj in uh, uporabljajo digitalne platforme. Že deset let se to dogaja, številke so. Uh, vse skozi, številke vse skozi rastejo. Dovolj hitro, ne vem, ampak ta trend zdaj je, ta trend obstaja. Uh, in želimo ga še okrepiti. Potem pa še vprašanje sodelovanja s Stanfordom in podobno. To so dobro znani primeri in mislim, da v Evropi imamo primere, eh, ki so podobne temu. Naprimer, Evropski institut za inovacije in tehnologije, ki združuje univerze in eh, podjetja na specifičnih področjih. Tako da imamo eh, to vrstni tip sodelovanja, ki je zelo tesen, potrebujemo tega še več. Sicer to obstaja, ampak eh, morda tega ni dovolj. Želim še nekaj dodati. Če pogledamo onkraj tega akcijskega načrta, bomo hitro ugotovili, da vsa ta vprašanja, ki ste jih omenili, trenutno obravnavamo na DigiO Connectu skupaj s profesori, strokovnjaki, podjetniki in tako naprej. Dve skupini na visoki ravni imamo ena. Uh, obravnava prihodnost dela, kako bo digitalizacija vplivala na delo. In eh, ta skupina bo končala svoje delo marca naslednje leto, druga skupina pa obravnava etične implikacije umetne uh, inteligence. Tako da to, kar ste omenili, o tem, oziroma na tem že delamo, sicer odgovorov še nimamo, ampak delamo na tem. Hvala lepa. sedaj pa avtorica študije, gospa Vajkutite Paškavske. Uh, I think I, I don't have a broad comment, but looking at the Ja, samo en splošen komentar. Če pogledamo ta, to poročilo iz perspektive raziskovalcev, ugotovimo, da obstaja potreba po bolj sposobljenih ljudeh, In v svoji raziskavi smo videli, da je digitalni akcijski načrt, načrt, kjer eh, obravnavamo predvsem vprašanje naprednih veščin, ampak predvsem iz perspektive raziskav, kako vključiti eh, državljane v več odprte znanosti in kako zagotoviti, da bodo inštitucije za visokega izobraževanja zagotavljale te uh, najbolj napredne veščine in spretnosti. Je pa zelo pomembno to vprašanje ja, tesnejših povezav med univerzami in uh, podjetji. Hvala. Dank, Frau Evans, bitte. Hvala lepa, gospa Evans. Uh, Hvala, želela bi se zahvaliti tudi za predstavitve. Ta podarek, eh, ki se nanaša na dostop do, do široko poslovnega interneta je zelo pomemben. Zlasti v regijah, kot so naša, je pač podeželjska regija in že dlje časa nam eh, lokalna vlada obljublja, da bodo z tevo popravili, ampak še vedno obstaja področje, kjer pač ni široko poslovnega dostopa do interneta. To je ključno. Potem pa tudi vloga, vloga knjižnic. Je izjemno pomembna, ko so danes večkrat izpostavili. Želela pa bi opozoriti še na vprašanje dostopa, kar je zadeva jezike. Sama sem bila poročevalka z izporočilom, ki je bilo sprejeta na prejšnjem plenarnem zasedanju. Obravnavali smo tehnologijo za jezike v digitalni dobi. In ugotovili smo, da internet dominira eh, par jezikov par večjih jezikov. Če uporabljate jezik, ki ga otroci ne razumejo, se zna zgoditi to, da tehnologija sicer obstaja, ampak eh, do tega nima dostopa zaradi jezikovnih ovir. Ne moramo kar predpostavljati, da vsi govorijo angliško. Eh, to ni samo država, ampak tudi velika priložnost za Evropo. Mi zaenkrat nimamo podjetij kot so Google, bi pa jih lahko imeli, mislim, da bi jih lahko imeli v prihodnosti. Tako da mislim, da bi bilo prav, da se tudi tega loti komisija, tega aspekta digitalnih veščin, ker bi to lahko ukrepilo tudi gospodarstvo v Evropski uniji in izboljšalo izobraževalne sisteme. Zdaj, Um, very, very... Je ja, naš komisar zelo resno jemlje tudi to vprašanje. In to orodje selfie, ki sem ga omenil, eh, ki bo, zač ki bo začelo delovati eh, oktobra, bo prevedeno vse evropske jezike. Tako da menim, da je zelo pomembno, da imamo to vrstna orodja na voljo v vseh jezikih, zlasti če jih uporabljajo eh, šole. Hvala lepa, Silvija Kosta. Hvala lepa za to zanimivo študijo, hvala lepa tudi za predstavitev akcijskega načrta, ki se nam zdi zelo pomemben. Seveda se postavljajo vsaj tri vprašanja. Prvo vprašanje je sledeče. Tudi sama sem bila v delegaciji, ki je šla v ZDA. In uh, tam smo opazili dve stvari. Mi imamo morda predsotke. Uh, oni so bolj napredni, kar se tiče programske opreme, kar se tiče eh, digitalne revolucije, uh, ki uh, tam traja že deset let, tam so dosegli velikanski uspeh, mi pa smo začeli z resnično evropsko strategijo uh, zelo pozno, kot ste dejali. In v nekem smislu pa um, so me vaše, vprašanje, vaše, predstavitve pomiri, vaše predstavitve pomirile. Kaj ti? Uh, eh, zelo se zavedamo, kakšen izziv je izobraževanje. Vemo, da. Eh, ne bomo, da ne vemo, kakšno bo delo v naslednjih 10-15 letih. Mi moramo pripraviti ljudi na prihodnost, odpraviti moramo negotovost. Veliko pa moramo vlagati v učitelje. Ti potrebujejo nove instrumente, nove aplikacije eh, in eh, poleg tega je treba opustiti začetno tezo, da je treba staviti samo na tehnologijo in staviti samo na eh, učence. In naš pristop je takšen, da se sedaj bolj zavedamo teh dveh ravni, učiteljev in učencev. Potem digitalni razkol. Vemo, imamo učitelje, imamo eh, učence, potem eh, je treba opolnomočiti deklice, kar se tiče digitalnih eh, kompetenc. Potem pa je tu še en razkol, torej ne samo med deklicami in dečki, ampak tudi med generacijami. In tudi ta vidik je treba povdariti. Potem je tu še eno vprašanje, šifriranje in pa eh, inf, eh, izobraževanje na področju informatike. Slišimo kritiko, da smo se preveč osredotočali na kodiranje. Seveda, to so odlične stvari, kot je naprimer program Selfie, Ampak, če želimo razviti kritično misel in če želimo v celoti razumeti okolje, ki ga predstavlja informatika, moramo biti bolj eh, pozorni na to, da vnaprej predvidevamo scenarije, ne pa da samo prilagajamo konference. Mislim, da eh, počasi uvajamo tudi digitalne instrumente, ki spodbujajo mobilnost. Eh, tako, to velja tako za eh, predavatelje kot za študente. Tako bodo sedaj ti dobili instrumente, da bodo povezani. Potrebujemo evropsko povezljivost, imeli bomo naprimer instrumente mobilnosti. In v tem smislu me zanima, kje ste in kateri so novi instrumenti, ki jih uvajate. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Dimitrov, gospod Benini. Yes. Thank you. Thank you, uh, Madam Costa. Ja, najlepša hvala, gospod Kosta, za te komentarje. Glede vprašanja šifriranja oziroma kodiranja, zelo potrebujemo to vrstne veščine in prepričan sem, da bo kolegica o tem govorila, ampak eh, dodal bi že to, da je to neka veščina, ki se vse skozi uh, spreminja. Včasih govorimo tudi o komputaciji razmišljanja. Uh, to je pač malce širši razgled, gre za logiko in eh, razvoj nekega načina razmišljanja, na tem pač temelji kodiranje, tako da programiranje eh, tudi z JRC-jem skupaj poskušamo ugotoviti, kako lahko te digitalne veščine okvirimo v prihodnosti. Glede tega eh, digitalnega razkola, omenili ste eh, generacijski prepad, eh, in pa eh, ta prepad, ki loči tiste bolj ogrožene skupine. Potem pa je tu še en aspekt eh, tega vprašanja in sicer nekateri vedo, kaj počnejo s tehnologijami. In če uh, citiram nek slav, slavni citat, za nekatere izmed teh podjetij je uh, potrošnik proizvod in to moramo preprečiti. In sicer da obstaja to zavedanje. Zlasti mladi se morajo tega uh, zavedati in sicer eh, veliko časa preživijo na telefonih in uh, vedeti morajo, kaj delijo. Saj potem ljudje poslovno že to jemljajo kot input, s tem trgujejo. To je pa tudi vse. Again, you know, what you are describing is... Ja, to, kar ste pisali, je nekaj, s čimer se vsak dan soočamo. Programiranje je dvotirna zadeva. Prvo kot prvo, treba je ozaveščati ljudi in sicer programiranje ni nek znan jezik v neznanem teritoriju, ampak to je nekaj, česar se lahko naučijo. Uh, ampak nekateri so povedali, da programiranje čez par let sploh ne bo več obstajalo, zato, zato, ker, bo do, zato ker bo umetna inteligenca a, to počela. Tako da moramo a, slediti tistim najnovejšim tehnologijam, zato da ne bi zaostali. Ampak tu je zelo pomembna vloga javnih šolskih zavodov, pač univerzitet in, un, univerz in tako naprej. In to ne sme postati neka ovira za a, konkurenčni razvoj. Evropske unije. Samo z eh, industrijo pa bo treba sodelovati, brez njih ne bo šlo. Bitte. Ich sag jetzt Justina einfach, das ist einfacher. Justina, bitte. Prosim, Justina, vam gre Justina rekla, ker je, je to bolj preprosto. Ja, najlepša hvala. Mislim, da se je vprašanje bolj nanašalo na početje komisije, sama pa lahko pokomentiram samo to, kako smo to mi kot raziskovalci preučili v okviru uh, akcijskega načrta. Zanimivo se mi je zdelo to, da v tem akcijskem načrtu razmišlja tudi strateško o prihodnosti. In ta del digitalnega akcijskega načrta je zelo pomemben. Mislim, da bi ga morali še nadalje razviti. In sicer kako uh, vključiti ta strateški razmislek o prihodnosti in kako evropskim državljanom zagotoviti tiste digitalne veščine, ki jih potrebujejo za bodoča, za bodoča delovna mesta. Tako da tu so neki pozitivni premiki, ampak več raziskav potrebujemo tudi zato, da bi lahko predvideli, kaj se bo zgodilo ne v čez par let, ampak čez pet ali deset let. Hvala. Hvala, gospa Bild. Merci, madame la président. Ja, najlepša hvala, gospa predsedajoča, najlepša hvala vsem govornikom. Akcijski načrt na digitalnem področju, ki je bil predstavljen danes, vključuje določene uh, pedagoška vprašanja, naprimer učenje programiranja v šoli. To je zdaj v ZDA zelo moderno. Sicer se lahko strinjam, da bo naše gospodarstvo potrebovalo specialiste na področju digitalnih vprašanj, podobno kot eh, kirurge in tako naprej. Ampak to še ne pomeni, da moramo kirurgijo poučevati v, mm, na nižji osnovni stopni. Pogosto se nam reč zgodi, da se bodo učili programiranje na račun drugih predmetov. V Floridi, naprimer, se je predlagalo, da tisti učenci, ki se bodo učili programiranja, da se jim ne bo več treba učiti tujih jezikov programiranje, bo tako naprimer šlo na račun matematike, šolski kurikulumi bodo še bolj obremenjeni in tako naprej. Glede testi PISA, te nikoli niso bili ne vem kako naklonjeni evropskim šolam, tako da počakajmo na izide. Imam pa tudi vprašanje, sicer zanima me, kakšni so vaši konkretni predloge, kako programiranje vključiti v eh, šolske učene črte, na kakšnem rivoju in na račun katerih predmetov. Drugo vprašanje, vas morda ne skrbi, da bo to poučevanje zastarelo takrat, ko bodo učenci, ki so se učili teh zadev, vstopili na trg delovne sile zlasti, glede na to, kako hitro napredujemo za umetno inteligenco. Ja, vem, ak. Hvala lepa. Kdo želi odgovoriti? Ja, Gospod Dimitrov. Um, for, for Najlepša hvala za vaše vprašanje. Omenili ste, da bo šlo programiranje na račun nekaterih drugih predmetov. Ne opažamo, da bi se to zgodilo, v študiji tega ne kažejo. Če informatiko na dober način integrirate v učni načrt, lahko na ta način pomagate tudi drugim predmetom naprimer učenje tujih jezikov je lep primer tega. Zavedate se, kakšne aplikacije obstajajo, s katerimi se lahko hitreje učite teh jezikov. Tako da mm, ne poznam teh raziskav, ne poznam tudi tega primera, ki ste ga omenili iz Floride, sicer da bo šlo to na račun drugih eh, predmetov? To je prvo vprašanje, nisem pa posem prepričan, da sem razumel drugo vprašanje. Ne vem, če bi ga lahko ponovili. Sure. Ja, seveda se mar ne bojite, da bo to poučevanje postalo zastarelo takrat, ko bodo učenci, ki so šli skozi ta program, prišli na trg delovne sile zlasti, glede na to, kako hitro se razvija umetna inteligenca. Ja, to nas zelo skrbi. In obstaja kar nekaj dokazov, da se to dogaja. In mislim, da ni, da mi ničesar ne moremo uh, storiti, samo bolje se lahko pripravimo na to, kaj prihaja. Ogromno statističnih podatkov imamo glede te narave. Ena študija McKinseya lansk, iz lanskega leta ocenjuje tudi, da okoli 30 odstotkov različnih veščin bo čez deset let povsem novih, tako da se tej te, te situaciji ne moremo izogniti. Uh, Vprašanje je, kako se na to prilagoditi, kako se na to pripraviti. Zato, ker bo preobrazba zares eh, masivna. Tega se moramo zavedati in se na to pripraviti, ne pa da pri tem bežimo. Ja, Hvala. Ob koncu bi sama postavila eno konkretno vprašanje in pa podala še eno pripombo, ampak s tem se lahko ukvarjamo v drugem krogu vprašanj in odgovorov. Torej, govorili ste, da primankuje delovne sile na področju IKT-ja, kajti eh, že danes primankuje strokovnjakov. Ali vemo, ali eh, bomo te strokovnjake našli v akademskem ali v neakademskem okolju? Kajti eh, imamo eh, naprimer študije v Nemčiji, ki govori o pomankanju na neakademskem eh, področju. Torej, kakšne sklepe moramo potegniti iz tega in kako moramo v prihodnje oblikovati poklicno usposabljanje? To je moje konkretno vprašanje in še pripomba. Torej, digitalne spretnosti so zame več kot samo to, da znaš programirati. Kajti, če želim oceniti algoritem, eh, ni treba, da ga znam sam zapisati. Jaz moram razumeti, kaj je v ozadju. Torej, eh, digitalne kompetence in pa medijska pismenost, ali ni to nekaj, kar je tudi pomembno na netehničnem področju. Torej, ni nujno tako, da moram sam to znati zapisati. Moram razumeti, kateri mehanizmi so v ozadju kakšni interesi vladajo in kako eh, se bom naučil razlikovati pravilno od napačnega. Morda je to nekaj, na kar bi se morali nekoliko močneje osredotočati, tako da se ne bomo osredotočali zgolj na tehnično izobraževanje in pa na to, da znaš tehnično programirati kajti pravzaprav eh, poskušamo razviti kritično mišljenje. Um, <clears throat> thank you for, for the... ja, najlepša hvala za ta sklepna vprašanja. Najprej prvo vprašanje. Kje je vrzel glede visoko sposobljenih? Vsekakor v neakademskem sektorju študije iz Nemčije in drugih držav so jasne glede tega. V akademskem svetu obstaja potreba po tem, da moramo razviti neke močnejše načine upravljanja in tako naprej, ampak kar zadeva a, te vrzeli kot take, pa je definitivno drugot kot v, ne, drugot kot v akademskem svetu. Zlasti v velikih podjetjih, startupih in tako naprej. To je povezano tudi z poklicnim usposabljanjem, in, a, ki smo ga sicer vključili v akcijski načrt, ampak to je ena izmed področji, kjer bi lahko šli še dlje glede drugega vprašanja, se strinjam s tem, kar ste povedali. In sicer ne gre samo za programiranje kot tako, je eno izmed orodij, ki smo jih uh, dali na voljo, je uh, digitalni okvir za programiranje, kjer opasujete eh, različne dele tega, kaj so digitalne uh, kompetence. Naprimer, sposobnost uporabe logike in uporaba veščin, ki so povezane z programiranjem in pa razmislek o tem, kaj uporabljate. Torej, vprašanje je to, kar lahko delim, ali lahko, se lahko potem to tudi zlorabi. Kritično razmišljanje in pa aspekti, ki so povezani bolj z medijsko pismenostjo, težava je v tem, da se ta tarča eh, nenehno ne, ne premika. Je pa res, da je to orode, ki smo ga razvili, da je zelo uporabno, ponuja pa pač nek eh, bolj natančen pogled tega, kaj naj te veščine naj bi bile. Ja, preobrazba naših eh, gospodarstv bo vplivala tudi na veščine, sicer ne vemo kako, uh, Eh, ampak eh, vsekakor vemo, da bo do tega prišlo. In kaj to pomeni? To pomeni, da moramo pritekniti več oseb, ki delajo v industriji, zato da pomagajo pri gradni teh digitalnih orodij. Imamo tudi neko inicijativo za uh, eh, vajništvo na področju tega, kjer poskušamo poskrbeti za to, da bodo študenti imeli priložnost uh, priti eh, sem in sodelovati pri teh orodjih, ampak o tem še razmišljamo. Pa še nekaj glede tega, kar ste povedali o algoritmih. Transparentnost algoritmov je na našem radarju in izvajamo tudi analize v zvezi s tem. Hvala lepa. In za konec še gospa Vajkutute Paškovske. Uh, ja, želim pa komentirati to, kar eh, smo ravno kar obravnavali. Digitalne veščine niso samo to, kako programirati in kako delati z računalnikom. In isto velja za izobraževanje. Ko govorimo o, o akcijskem načelu kot za digitalno izobraževanje, ne govorimo samo o izobraževanju, ampak moramo to uh, obravnavati širše perspektive, digitalno gospodarstvo, vse bolj pomembna so tudi velika podjetja. In ta akcijski načrt predstavlja digitalne veščine iz različnih eh, perspektiv, ne samo iz tehničnih. Treba je razviti pač nek eh, širši bolj splošen pregled tega. Potrebni so še dodatni koraki, ampak moramo preučiti tudi kontekst tega digitalnega izobraževanja. Ne pa, da to preučujemo samo skozi prizmo izobraževalnih ustanov, učiteljev in tako naprej. Zato, ker je veliko več deležnikov. Hvala. Ja, fin, fin. Hvala lepa. Hvala lepa za eh, ta zelo zanimiv del, prvi del našega popovdneva. Hvala lepa, gospa Benini, hvala lepa, gospod Dimitrov, hvala lepa, um, uh, gospa Paškavske. Lahko ostanete sicer v dvorani, ampak sedaj bi uh, sem povabila naše naslednje paneliste. Najprej bi se rada vam zahvalila za to, da ste bili danes z nami. Torej, kot rečeno, lahko ostanete v dvorani in poslušate naprej. Sedaj pa bi prosila eh, sem gospoda Marka Duranda. On je izvršni direktor um, partnerstva uh, in sicer uh, omrežja šol, evropskih šol. Potem bi prosila še gospod Ilono Kirov. Kiš, ki bo predstavila eh, knjižnice, javne knjižnice. Potem pa uh, vabim še gospoda Domenika Gamba Korta iz odbora Rigi, ki je poročevalec uh, o akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje. Vse tri vabim sem. Thank you. ohne große Umschweife wollen wir direkt. Brez odlašanja bomo nadaljevali s programom. E, tudi vas tri prisrčno pozdravljam. Začeli bomo za gospodom Durandom. Kot rečeno, on je izvršni direktor Evropskega šolskega omrežja. Če se kdo tega še ni ogledal, Eh, naj vam povem, da imamo v Bruslu digitalni razred, eh, ki ga je šolsko omrežje organiziralo oziroma uredilo v Bruslu. Eh, sama sem si ta razred ogledala in res si je zanimivo ogledati, kako bi bila mogoče lahko videti šola v prihodnosti. Kaj ti današnje šole pogosto še niso videti takšne, če si naprimer ogledam šole, v svoji domovini, potem ugotavljam, da so razredi videti natančno takšni, kot takrat, ko sem sama zapustila šolo. In to uh, morda ne priča o velike usmerjenosti v prihodnost. Lepo, da se z nami gospod Dorando. Povejte nam, prosim, kakšno eh, bi bilo lahko videti izobraževanje v digitalni dobi, kakšno bi bilo lahko in kakšno bi moralo biti. Besedo imate za deset minut. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala, leta, hvala lepa za eh, možnost, eh, za to, da vam povem, kako lahko digitalne inovacije prispevajo k izobraževanju in usposabljanju. Najprej bi vam rad eh, predstavil kompleksni proces inovacij. Kot vsi veste, naši izobraževalni sistemi temeljijo na poučevanju, na kurikulumu in pa na oceni. Torej, to so trije poglavitni stebri izobraževalnega sistema v skoraj da vseh državah članicah Evropske unije. Seveda imamo tudi šolsko vizijo. In pa uh, eh, mora biti sprejemamo tudi, uvajamo tudi inovacije na področju pedagogike, pa tudi na področju tehnologij. In če si pogledamo pedagogiko, uh, Potem imamo seveda ta koncept eh, vizualizacije učenja eh, in procese učenja v šoli in zunaj šole, če si pogledate. Eh, to potem je treba upozoriti tudi na avtonomnost kurikuluma. To je vedno bolj v rokah šole, tukaj je vedno večja prožnost. Tudi, in tudi v državah, kjer je centraliziran sistem glede šolanja. Potem imamo tukaj tudi. A, tehno, področje tehnologiji. Tukaj imamo v mislih eh, naprimer um, uh, eh, tablice, potem digitalne knjige, s tem so povezane tudi vprašanje avtorskih pravic, potem pa gre tukaj tudi za računalnike, za dostop do interneta in pa za učne analitike. To zadeva tudi infrastrukturo z um, um, široko pasovnim internetom. Eh, tukaj gre tudi za e-varnost in pa za računalništvo v oblakih. Potem pa je tu še nekaj, namreč učni prostori, kajti ti lahko vplivajo na vse druge komponente procesa. Eh, dovolite, da vam predstavim paradoks. Eh, torej, omenili ste številne spremembe v poučevanju. Seveda imamo učitelje, ki spodbujajo učence, da ne sodelujejo, da ne uporabljajo tehnologijo, naj bodo ustvarjalni. In eh, to se uvaja v številnih šolah v Evropi. To, da po drugi strani še vedno pričakujejo od učencev, da pokažejo, kaj so se naučili tako, da uh, sedijo v vrstah in da potem uh, v samoti, v izolaciji opravljajo teste. Torej, nekaj smo naredili na področju uh, učnega procesa, nismo pa še veliko storili na področju ocenjevanja naučenega. Večkrat ste prej omenili pedagogiko in tehnologijo. Torej, kaj je motor, zakaj? Vedno eh, o tem razpravljamo. Toda, o nečem se strinjamo, nekaj vemo. Če pravilno opredelimo pedagogiko, in če uh, ustrezno vključimo tehnologijo, potem bo učenje postalo globlje, uh, bolj interaktivno in učinkovitejše. In še ena stvar je povezana s temi dvemi področji, glede uh, na to, da uh, uvajamo digitalne uh, tehnologije, namreč kako bi obravnavali učence in učitelje, da jih moramo zajeti v to in nikoli ne smemo uh, uvajati nove tehnologije, ne da bi upoštevali tudi učitelje. Kaj ti učitelji morajo iti z roko v roki vse tehnologije. To pa pomeni, da moramo um, učitelje usposobiti na različnih ravneh uh, in sicer uh, v času začetnega izobraževanja in tudi v času poklicnega usposabljanja. Sedaj pa uh, prehajamo k vprašanju, kaj počne Evropska. Slovenska šolska mreža. Mi smo omrežje 34 eh, ministrstev za izobraževanje. Mi podpiramo šole, učitelje, eh, ministrstva in pa vse druge deležnike pri eh, prehodu oziroma pri spremembi pri preoblikovanju izobraževalnih sistemov. Naša področja dela so sledeča. Torej, Eh, zagotavljamo eh, podatke in pa eh, dokaze na področju inovacij in izobraževanja, in potem, na katerih potem temelijo naše priporočila. Potem druga razsežnost je ta, da podpiramo šole in učitelje pri njihovih učni, poučevalnih praksah. Twinning, twinning naprimer, je eden, en primer za to. In tretjič, poskušamo vzpostaviti inovativno učenje in pa inovativne učne pristope. delali smo številne študije, eh, prosili so nas za številne študije, potekajo tudi številni pilotski projekti v okviru Erasmusa, potem tečejo tudi številni programi na ministerstvih in s tem lahko še nadaljujemo. Potem dejavnosti, ki so povezane za podporo šol in učiteljev. V imenu komisije ima, upravljamo s tremi velikimi področji. Torej imamo twininge, Eh, ki zajemajo številne učitelje, naprimer več kot pol milijona učencev eh, in eh, več, več deset tisoč šol. Potem imamo tukaj projekt STEM, ki je povezan z znanostjo, tehnologijo, inženiringom in matematiko. in v imenu CEFA delujemo tudi na pobudah za boljši dostop do interneta. Tretja razsežnost je to, kar je omenila gospa predsedojoča v svojem uvodu. In na to se nanaša na razred prihodnosti. Pred šestimi leti smo uh, v naših prostorih oblikovali razred prihodnosti. Tukaj ni eh, nobene futuristične eh, eh, orodja, to, to je prostor za navdih in tukaj lahko učitelji ponovno razmislijo o poučevanju z obstoječimi tehnologijami. V Evropi imamo 30-40 različnih laboratorijev, ki so med seboj povezani. Eh, torej, um, imenovali smo tudi ambasadorja za to. Zagotavljamo tudi usposabljanje za naše učitelje, ampak usposabljanje ni dovolj. Eh, ne, moramo, ne morejo učitelji vedno prihajati sem v Brusel. Imamo tudi akademijo za učitelje. Tam nudimo programe za učitelje, ki so povezani z inovacijami. obhajamo deset, eh, dvajseto obletnico in eh, sodelovali smo z ministrstvi, da bi opredelili deset ključnih področji. To smo potem razdelili na štiri pomembna področja. Prvo področje se nanaša na um, eh, naprimer digitalne državljanske spretnosti, torej kompetence in zaposlovanje. Potem drugo področje se nanaša na eh, inovativno eh, izobraževanje učiteljev. Tretje področje se nanaša na šolo kot na organizacijo, ki se razvija. Tukaj imamo eh, specifične dejavnosti, ki se nanašajo na spremembe v šoli in pa na, sprem, in pa na povezavo med formalnim in neformalnim učenjem, kajti to postaja vedno pomembneje tudi znotraj šolskih zidov in potem končno eh, inovacije eh, obsega. Na voljo imamo številna orodja, omenili ste selfiji, omenili ste okvir digitalnih kompetenc. Problem niso orodja, problem je široka uporaba teh orodij, eh, tako da eh, bodo šole lahko še naprej napredovale. Kajti orodja imamo dovolj, sedaj pa moramo mi omogočiti to, da bodo eh, učitelji in študenti kar najširše uporabljali ta orodja. Eh, torej, mi smo opredelili te štiri. Mi smo opredelili štiri prioritete. Radi bi podprli učence, da bodo dejavni in da bodo postali aktivni državljani v digitalni družbi. Vse to je povezano eh, z digitalnimi kompetencami, z digitalno eh, pismenostjo, z digitalizacijo izobraževanja in tako naprej. Govora je bilo tudi o umetni inteligenci v tej povezavi biti moramo pozorni, da ne bomo mešali stvari, kajti tukaj gre za dve različni stvari. Potrebujemo um, uh, uh, strokovnjake, ki se bodo spoznali na umetno inteligenco in tako naprej. Po drugi strani pa moramo zagotoviti tudi dobro osnovno digitalno pismenost vseh mladih ljudi. In zato potrebujemo drugačno orodje. Zato moramo imeti pred očmi, da teh dveh izzivov ne bomo mogli rešiti z eno magično formulo, zato potrebujemo dva različna pristopa. Potem druga prioriteta. Treba je eh, vzpostaviti oziroma ukrepiti zmogljivost učiteljev. To je zelo pomembno. Brez učiteljev ne bo ničesar, kajti oni so najpomembnejši vzvod za razvoj šol in sicer na začetni ravni. Eh, to pa velja seveda tudi potem, kasneje, za poklicno usposabljanje učiteljev. Tretja razsižnost je to, kar imenujemo novo učno okolje. Prišlo bo do spremembe razredov, vključili bomo um, sodelovalno učenje, lahko bi uvedli veliko inovacij v šoli. Tehnologija zgolj podpira določene procese, ampak številne stvari se dogajajo tudi brez uh, tehnologije. Treba je povezovati formalne, neformalne, aformalne možnosti. Šolo je treba povezati tudi sa širšo skupnostjo in uh, uh, uh, pred nami je izziv izobraževanja na področju STEM. Imamo problem, kar se tiče tega, kaj ti eh, ne odloča se, premalo mladih se odloča za študij inženirstva, eh, matematike, tehnologije in tako naprej. Zato moramo biti tukaj zelo inovativni in potem je tu še zadnji um, vidik in sicer je to inovacija, torej inovacija obsega in vprašanje ministrstev je sledeče. Torej, vodimo številne projekte v številnih državah, v več kot 16 državah, 4000-5000 projekta, vse dobro teče in vprašanje je, zakaj ne moramo zagotoviti, da bi se to širše uporabljalo. Zato pa je potrebno marsikaj, kaj ti poglavitno vprašanje ni nujno to, da bi prenesli rezultate. Pomembno je prenesti proces, ki je privedel do rezultatov. In končno za sklep in to bo moja zadnja prosojnica, ne povem tole. Digitalna tehnologija je priložnost, da eh, ponovno razmislimo o poklicnih praksah in še pomembneje je to, da si zastavimo jasne cilje na ravni šol tako da bomo upora eh, pedagoško vključili IKT, da bomo zagotovili usposabljanje za vse deležnike. Kdo so vsi ti deležniki? Eh, torej, to velja tudi za tiste, ki sprejemajo politične odločitve. In drugi element je ta, da zagotovimo digitalni prehod, ki mora biti del um, celovitnega šolskega prestopa. In tretjič, v nove učne prakse poučevanja je treba vključiti eh, nove izsledke iz raziskav. Če tega ne bomo zagotovili, bomo zamudili eh, pomemben vlak. Poleg tega potrebujemo nova merila za ocenjevanje, treba vzpostaviti zaupanje na vseh ravnih in uh, naj sklenem svojo predstavitev. Cilj je ta, da bi izobraževalni sistem nadaljeval in eh, učiti se morajo. Torej, to pa pomeni, da morajo tudi učitelji ponovno odkriti veselje do učenja in seveda moramo vključiti tudi učence. Hvala lepa. Sedaj pa uh, bomo takoj nadaljevali s uh, prispevki strokovnjakov. Uh, Ilona Kiš uh, je tudi z nami, ona je vodja javnih uh, knjižnic. Eh, sedež je tu v Bruslju. Knjižnice smo danes že omenili, kaj ti, ti pri digitalizaciji igrajo seveda zelo pomembno vlogo in o tem nam boste vi povedali več. Gospa Kiš, beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste nas danes eh, povabili. Hvala lepa, da ste vključili tudi vidik knjižnic. Ime mi je Ilona in jaz delam tu v Bruslju in sicer je to velik projekt eh, javnih knjižnic v Evropski uniji. Rada bi spregovorila o sledečem, ja, o ulogi eh, javnih knjižnic. Torej, kakšno vlogo igrajo pri digitalizaciji eh, in kakšno vlogo igrajo pri digitalnemu opismenjevanju in pa o kritičnih kompetencah, ko gre za to, da moramo predelati informacije in govorimo tudi o osnovnih digitalnih kompetencah eh, in sicer za ljudi, ki morda ne obiskujejo šole in ki niso zaposleni. In kar se teh ljudi tiče, javne knjižnice igrajo pomembno vlogo. torej eh, številni načrti obstajajo, številna poročila obstajajo eh, o tem in strinjamo se z vami, bolje je treba povdariti formalno in neformalno izobraževanje eh, na področju politike Evropske unije, zato da bomo na ta način dopolnjevali formalno izobraževanje. Torej, formalno izobraževanje je treba dopolniti z neformalnim izobraževanjem. Poznate statistike, kaj ti je? 50 odstotkov državljanov Evropske unije nima osnovnih digitalnih sposobnosti oziroma kompetenc. To so ljudje, ki niso v življenju uporabljali eh, računalnika, ne znajo iti na splet eh, in ne poznajo preprostih funkcij, ki so za nas samo omevne. In eh, zlasti v tem smislu so javne knjižnice zelo pomembne. Naj vam povem, kako so se javne knjižnice spremenile v zadnjih 20 eh, letih. Eh, gospa predsedajoča, eh, dajali ste, da so razredi še vedno takšni kot v času vašega otroštva. To morda velja za številne javne knjižnice v Evropi, to da številne javne knjižnice so se korenito spremenile. 65 tisoč javnih knjižnic imamo v Evropski uniji vse lahko prosto uh, vstopite in posod, povsod uh, lahko brezplačno dostopate do sredstev. Um, vsako leto ogromno ljudi obišče javne knjižnice. Knjižnice so doživele revolucijo glede svojega delovanja in pa glede storitev, ki jih nudijo. Eh, naš tim je naredil vse te fotografije, ki jih vidite na prosolnicah. vedno več je povpraševanje po storitvah eh, javnih, eh, eh, v javnih, oziroma vedno več ljudi povprašujejo po digitalnih kompetencah v javnih knjižnicah. To vemo za Združeno kraljestvo, ampak verjetno je tako tudi v Evropski uniji. Želeli bi si komparati primerjalnih eh, podat, podatkov o tem, da bi videli, kaj stranke, po čem stranke pa vprašujejo v javnih knjižnicah. Naprimer, velike eh, mestne knjižnice so vzpostavile eh, kontaktne točke, na katere se lahko obiskovalci obrnajo. Velik izziv je to seveda za knjižničarje, zato je treba imeti tudi sredstva kajti ljudje, eh, eh, kajte povpraševanje je vedno večje. Eh, imamo pa tudi majhne knjižnice na podeželju, kjer je morda en zaposlen in potem je vprašanje, na koga se ljudje obrnejo, ko potrebujejo pomoč. In ne vem, če tukaj v te knjižnice odigrajo tako pomembno vlogo. Eden od desetih evropejcev uh, ima zelo nizko pismenost ali pa um, sploh nima nobene. Uh, uh, uh, uh, pismenosti in tukaj je zelo težko zagotoviti osnovno digitalno opismenjevanje. Torej, pomankanje digitalnih kompetenc zadeva starejše ljudi, a oni so tipični obiskovalci javnih knjižnic. V številnih državah eh, eh, Evropske unije so veli zelo pomembne eh, programe, ki vključujejo begunce, migrante, otroke, ki imajo težave. Tudi na Danskem, naprimer, se soočajo z velikimi izzivi, kar se tiče eh, razumevanja eh, medijev, kar se tiče eh, medijske, medijskih kompetenc. In s tem se ukvarjajo javne knjižnice. To velja celo za Dansko, ki je sicer zelo digitalizirana. Torej, knjižnica igra pomembno vlogo, kajti to je dobro stičišče med fizičnim in virtualnim svetom. Tukaj lahko izkusite digitalni svet in pogosto je to edina javna zgradba, kjer lahko dostopate do interneta v mesto. In številni ljudje nimajo doma dostopa do brežičnega interneta. Oglejte si prosim to sliko. začetek decembra bomo odprli eh, knjižnico eh, in to je primer zelo futuristične eh, javne knjižnice prihodnosti. Torej, oblikovana je bila na podlagi 2000 prispevkov državljanov, kakšna ne bi bila ta knjižnica. In to je primer, kakšna bi bila lahko videti moderna knjižnica prihodnosti, ki ni več zaprašena in temačna, tako kot v preteklosti. Govorili smo z komisijo, pogovarjali smo se s številnimi telesi Evropske unije in menimo, da je eh, Erasmus Plus res odličen in to podpiramo. To, da potrebujemo specifične instrumente, ki bodo lahko podprli učenje osnovnih digitalnih kompetenc. In tega sedaj v predlogih, ki so na mizi, ni. Evropski socialni sklad bi moral eh, tukaj zagotavljati to, kajti treba je odpraviti ovire do financiranja. Te ovire so, mnogo previs, so čisto previsoke. In eh, upam, da si bo ta odbor eh, še naprej tudi po volitvah prizadeval za javne eh, knjižnice. Rada bi zaključila z nekaj slikami. Gotovo ste to prosovnico že kdaj prej videli. Rada bi vas opozorila na to, da je to osnovna vrednota, ki jo predstavlja javna knjižnica, kajti mi želimo zagotoviti javni dostop za vse in sicer na takšen način, da bo to prilagojeno um, našim uh, strankam. In to je osnovna vrednota, ki jo je potrebno podpreti. Um, Eh, torej omenjen je bil že teden šifriranja, eh, tukaj smo mi javni partner. Rada bi vas eh, povabila na dogodek v Evropskem parlamentu, tam boste videli primere tega, na kakšen način javne knjižnice po Evropi spodbujajo dostop do vseh in pa digitalno opismenjevanje. Hvala lepa. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch für diesen. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za to predstavitev. Eh, pomembno je, da ste omenili zelo pomembno vlogo javnih knjižnic. Preden eh, bomo začeli za razpravo, bi rada pozdravila še eh, Dominika Gambakorta iz odbora regij. On se bo navezal na to, eh, kar smo slišali ravno kar o knjižnicah. On bo spregovoril o pomenu eh, regionalnih in lokalnih ravni, o, tem, o tej povezavi kajti tudi ta raven je pomembna pri digitalnem izobraževanju. Vi ste poročevalec za odbor eh, regiji in sicer za akcijski načrt za digitalno izobraževanje. In zelo nas zanima, kaj nam boste povedali, gospod eh, Gamba Korta. Izvolite, besede vaša za deset minut. Grazie, grazie. Hvala lepa, hvala lepa, gospa predsedajoča. Eh, zahvaljujem se tudi temu odboru za kulturo. Hvala lepa za povabilo na današnji sestanek. kajti eh, v odboru regiji smo eh, ravno pri tem, da bomo ehm, sprejeli to poročilo, eh, kajti na plenarnem zasedanju bomo obravnavali poročilo o digitalnem izobraževanju, bomo sprejeli poročilo o akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje. Pozdravljam tudi gospod Kosto. Torej, odbor ehm, regiji se je začel s tem ukvarjati preteklega maja. Eh, torej sredi oktobra bomo to sprejeli in to je zelo pomembno poročilo za tiste, ki predstavljajo lokalne in regionalne oblasti. To je zelo pomembno za eh, župane in pa za predsednike regiji, eh, ki so zastopani v odboru regiji. Od Bolonje dalje smo uvedli ta proces, v katerem smo povdarili, pomen izobraževanja, kar se tiče uh, strpnosti, svobode izražava, iz, iz, eh, izražanja, svobode um, raziskav uh, in pa kar se tiče temeljnih vrednot Evropske unije. Izdelali smo torej to mnenje, ki je sicer izredno dolgo in uh, med drugim smo v njem povdarili uh, uporabo digitalnih kompetenc. Pogosto imamo eh, preko na spletu stike za neznanci, eh, eh, potem prihaja do zlorabe na spletu, potem prihaja tudi do vedno bolj razširjenih igr na srečo in pa odvisnosti od tega. Potem se soočamo tudi s stresom, ki je povezan z uporabo digitalnih sredstev. Potem je tukaj še sindrom strahu, da bomo odrezani od informacij in gotovo moramo vlagati v najmlajše, v mlade in otroke, zato da bodo ti okrepili svoje kritično mišljenje in pa medijsko pismenost. Seveda je ena naših velikih skrbi ta, da uh, učitelji, predavatelji in pa uh, drugi deležniki potrebujejo primerno izobraževanje. Potrebujajo učinkovito izobraževanje, zato da bodo presegli tradicionalne pristope, eh, tako da bodo dosegli bolj hibridno eh, poučevanje. Poleg tega potrebujemo tudi brezplačni digitalni material, treba je preseči eh, tudi probleme avtorskih pravic in sicer na čezmenje ravni. Torej, eh, tisti, ki predstavljajo lokalne in regionalne oblasti v odboru regiji, eh, ugotavljajo, da obstaja velik digitalni razkol. In ta se seveda nanaša na eh, geografske danosti, naprimer, če pomislimo na razkol med severom in jugom v Italiji. Poleg tega pa obstaja eh, še eh, velik spolni in eh, starostni razkol. Kajti zelo pogosto je tako, da so ženske mnogo manj udeležene tega področja, kajti mnogo manj je študent na znanstvenih univerzah oziroma na študijskih programih naravoslovja, inženirstva, tehnologije in tako naprej. Potem je tu še problem virov akcijski načrt za digitalno izobraževanje potrebuje večletni proračun, ki bo omogočal sredstva za nacionalne proračune. Te je, ta sredstva je treba nameniti um, infrastrukturi in pa povezljivosti. Treba je pa ta sredstva z, uh, namenjati tudi izobraževanju na vseh ravnih. Odbor regij v 25. točki opozarja na temeljno ulogo regionalnih in lokalnih oblasti pri sprejemanju izobraževalne politike. Zato bi rad omenil specifičen primer, ki se nanaša na kampanjo, to je regija v bližini Napolija. Tam živi 5 milijonov prebivalcev in to je največja regija eh, v Italiji poleg Lombardije. v kampanji tri leta uporabljamo sredstva Evropskega socialnega sklada. In kampanja eh, je tukaj vključila torej, eh, univerze in je razvila Development eh, Academy. To je povezava med univerzo Frederika II. in pa drugimi to zajema številne študente, tudi tiste, ki so, in tudi tiste, ki so že diplomirali. In oni so se osredotočali na razvoj aplikacij, ki so najbolj inovativne na svetu. Šlo je za razvoj eh, programske opreme, šlo je tudi za ustanavljanje eh, zagonskih podjetij to je app, eh, torej aplikacija, ki se nanaša na veliko inovativnost. In številni študenti so lahko postali protagonisti uh, kot podjetniki. Torej, kot rečeno, ta program izvajamo v Napoliju, ampak ta program eh, ni omejen samo na italijanske in evropske eh, študente. Odprt je eh, tudi za vse, eh, za vse eh, študente iz sredozemlja. Eh, ubrali smo torej multidisciplinarni pristop. Študenti uporabljajo tehnologije, ampak se učijo reševati tudi eh, vsakodnevne probleme uporabljajo praktično metodo in ob tem sodelujajo. Uče, torej študenti, podjetniki in profesori sodelujajo, delajo skupaj in na ta način so poglobili področje, za katerimi se ukvarjajo, uvedli so pa tudi ukrepe, da bi presegli izzive, za katerimi se soočajo. Uporablja se angliščina. In eh, študenti so se tako na drugačen, alternativen način približali svetu dela. In eh, to eh, se nanaša na Eh, umestnike. Je pa to povezano tudi z, s tem, naprimer, kako lahko hitro in učinkovito dostopate do trga, kako se upravljajo intelektualne pravice, kako se razvijajo proizvodi in kako se izdelujejo načrti eh, oziroma poslovni načrti. Sem zelo ponosen na ta eh, program. Seveda, ampak tega vam nisem povedal samo zato. Želel sem, poudariti še nekaj, kajti pogosto se postavlja pod vprašaj, kakovo sredstev Evropskega socialnega sklada. Ampak želel sem eh, vam povedati, da so se sredstva v tem primeru zelo eh, dobro uporabila, to je bila zelo pomembna izkušnja v kampanji. In če želite več eh, podatkov v zvezi s tem, potem si lahko pogledate Development Academy, to boste našli na spletu. In tam so opisane tudi možnosti, kako lahko dostopate do tega programa. To je zgodba o uspehu na jugu Italije. In to je tisto, kar si želimo, da bi postal eh, bolj, eh, boljši eh, dostop oziroma boljši pristop do rasti mladih. In na ta način bi lahko mladi bolje dostopali do digitalnega sveta. Hvala lepa. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za to predstavitev. Sedaj pa smo pri vprašanjih in odgovorih. Postopali bomo tako kot prej, eno vprašanje, en odgovor. In najprej bi dala besedo poročevalki, gospod Tum. Hvala, najprej se opravičujem, ker sem zamudila. Najprej, eh, morala sem biti v odboru peti, ker imam tam drugo poročilo. Hotela sem najprej spregovoriti o svojem poročilu, ampak iz tega, kar ste povedali, se mi zdi, da ste ga že obravnavali. Jana, ni brit, svoj štelo. Ja, eh, torej poročilo bo še prišlo na vrsto. Najprej bomo imeli eh, krok vprašanj in odgovorov. Če imate morda vprašanje ali pa kakšno pripombo za naše strokovnjake, eh, potem sem vam dala besedo za to, da boste storili to, ampak poročilo bomo obravnavali kasneje. Pošteno povedano. Ko smo pripravljali poročilo, smo se sestali s številnimi ljudmi iz Eh, Evropskega odbora, iz eh, različnih generalnih direktoratov, zato približno vem, kaj ste hoteli povedati. Moje vprašanja in pripombe so že v samem poročilu, eh, zato se vam zahvaljujem za to, da ste prišli sem in da ste prispevali svoj delež k temu, da se zavedamo, kako zelo je to pomembno. Ko smo šli pogledati v šole, me je res šokiralo, da v Evropski uniji obstaja kar veliko šol, ki sploh nimajo internetne povezave. Sporočevalci v senci smo se pogovarjali o tem, še preden smo začeli pripravljati poročilo, in vse politične skupine se strinjamo, da bo pomen digitalnih kompetenc v prihodnosti ali pa že je zelo velik in bo tudi razlog za socialne razlike. Ljudje, ki se ne znajo učiti in ki ne znajo ustrezno uporabljati teh naprav, bodo na trgu dela res eh, se slabo odrezali. Torej je, so te kompetence pomembne tudi zaradi, zaradi zaposlovanja uh, saj veste, uh, mene so vzgajali tako, da so rekli, uči se, dopl- diplomo moraš dobiti in potem boš delala svoje delo do upokojitve. Tega ni več in tega ne bo več in morda celo velja tudi za me, ki imam 52 let. Da ne govorim o mladih. Torej, spremeniti moramo to paradigmo. In zato sem res vesela, ko vidim, da se vsi strinjamo. Hvala. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, Hvala. Sama äh, nisem razbrala iz vaših besed vprašanja, če se ne motim, ampak äh, morda bi se naši strokovnjaki vendarle radi odzvali. Pri nas je tako, da se takoj lahko odzovete na vprašanje, ampak če ne želite, tudi ni treba. Uh, you mentioned the issue of internet connection Omenili ste internetne povezave v šolah. Previdni moramo biti. Ampak, če šola ima internetno povezavo, to še ne pomeni, da se internet uporablja pri poučevanju. Seveda, infrastruktura je lahko problem in s tem se popolnoma strinjam in s tem infrastruktur, infrastrukturnim problemom se moramo tudi ubadati. Obstajajo različne pobude. Eh, WiFi za šole in tako naprej. Ministrstva sodelujejo s komisijo za to, da se podpira tiste šole, kjer je dostop težji. Ampak naslednji izziv pa je, kako se internet uporablja med poučevanjem v šolah. In to je pa tisti naslednji vidik, ki ga moramo upoštevati. Hvala. Ja, želim se zahvaliti za vprašanje. Zahvaljujem se vam za to, da ste spregovorili tudi o tako imenovani digitalni pravičnosti. Popolnoma se strinjamo z vami. Različne priložnosti oziroma to, da imajo nekateri različne priložnosti, bo še digitalna doba bolj poudarila. Imamo pač ene, ki imajo vse te kompetence in druge, ki jih nimajo. Ampak tukaj ne gre samo za uporabo računalnika, ampak za to, da v državljanskem življenju normalno sodeluješ. Eh, to pomeni, da izpolnjuješ vprašalnike, voliš, si demokratičen, sodeluješ v demokratičnih procesih in tako naprej. Torej, digitalizacija bo lahko oziroma lahko še okrepi vrzel med tistimi, ki uporabljajo digitalne, digitalna sredstva in tistimi, ki jih ne morejo. In tisti, ki jih ta hip ne morejo, bodo še bolj zaostali. Vprašanje digitalne kompetence je vprašanje družbene udeležbe. Torej, na kakšen način eh, se sploh še lahko udeležimo eh, družbe in paziti moramo, da ne bodo tukaj razlike prevelike. Silvija Kosta. Imela bi eh, hitro vprašanje za vse tri. Torej, najprej bi se rada zahvalila. Zelo zanimivi prispevke smo slišali. Torej, zelo dobro poznam um, um, omrežje šolskih, um, evropskih šol, Eh, torej, poznam tudi nekatere konkretne projekte. Torej, vi ste izjemna platforma. Vaš sedež je tukaj blizu oziroma poleg Evropskega parlamenta in vi omogočate spremembo procesov in stavite na učitelje. Vprašanje, ki se postavlja, je sledeče. Vi ste ustanovili to akademijo. Po mojem mnenju je to. zelo dober pristop, ki zajema veliko eh, število eh, eh, učiteljev v več kot 35 državah. Vprašanje je to, ali ne bi mogla ta akademija postati nekaj, v kar bi več vlagali tudi, v kar bi več vlagala tudi Evropska komisija, naprimer, da bi to vključili v akcijski načrt. Morda bi bilo dobro, da bi to razumeli kot eh, projekt, v katerega Evropska komisija resnično vlaga. Potem eh, drugo vprašanje, gospa Kiš. Mislim, da danes knjižnice opravljajo eh, tako pomembno družbeno vlogo kot nikoli prej, zlasti na obrobih mest in sicer za vse generacije omenili ste možnost uporabe, više uporabe eh, eh, socialnega sklada. Ali obstajajo težave pri uporabi tega sklada? To je bilo vprašanje za vas. In sedaj še tretje vprašanje. Eh, torej, hvala lepa za vašo predstavitev. Prišlo je do srečanja za Apple-om. Torej, eh, tukaj imamo nove izobraževalne izzive. Omenili ste ta projekt v Napolju, kjer sodeluje Univerza Frederika II. In to je zelo pomembno za razvoj kompetenc in pa za razvoj uh, mladih. Naj vas spomnim še na to, to ni samo eden od krajev odličnosti, to je edina akademija, kjer so povezani Apple, univerza, podjetja in eh, študenti v Evropi. In mi bi lahko v našem poročilu zaprosili za to, da bi se kaj takšnega razvijalo tudi drugot v Evropi, kajti to je edin, edina oblika, edini eh, kampus. Eh, te vrste v Evropi. Hvala lepa. Gospod Orando. Ja, seveda. Če omenjate tega, kako bi lahko zagotovili večjo podporo konceptu mreže evropskih šol, uh, seveda to uh, samo podpiramo. Pred nekaj leti smo to vključili med zaveze. Eh, želeli smo si, da bi ministerstva bolje podpirala učitelje. Več kot 22 tisoč učiteljev po Evropi je vključenih, to je predvsem iz bolj južnih držav, torej geografska zastopanost trenutno ni enakomerna. Zaenkrat ponujamo tečaje oziroma izobraževanje samo v angleščini, kar pomeni, da izključujemo tiste učitelje, ki ne obvladajo dovolj angleščine. Z ministrstvi se dogovarjamo o tem, kako bi lahko naša izobraževanja vključili eh, recimo v nacionalno pobudo in kako bi morda lahko imeli evropsko certifikacijo za šole in učitelje, ki sodelujajo v tej akademiji. Seveda, če bomo imeli več podpore, bomo pa lahko še boljši. Hvala lepa. Eh, torej, vprašanje je bilo, kako bi lahko izboljšali eh, Evropski socialni sklad, zato da bi imeli knjižnice še večji koristi od njega. Laughing, laughing. <laughs> Razumem, ja, vsi se nasmihamo. Ne vem kaj je možno v tem časovnem okviru. Vemo, da imamo nov predlog, stvari morajo biti bolj usklajene, jasne. Praktično vse lahko postavimo pod vprašaj. Vse je treba narediti. Zelo veliko ovir je, če govorite o posameznih knjižnicah, ampak knjižnice so odvisne od lokalnih organov oblasti. Pač to je tista raven, kjer prosijo za sredstva sofinanciranje ni nujno problem, ampak vseeno to lahko pomaga. Eh, najprej moraš vedeti, kako dobiti informacije, kako določiti ustrezne prioritete in potem kako dostopati do sredstev. Vem, da se pripravlja nov predlog za Evropski socialni sklad, mislim, da je to SSS. E um, mislim, da bi morali predvsem zagotoviti izobraževanje za knjižničarje. To bi bila prava prioriteta za nas. Knjižnice so kot nekakšni centri za skupnosti, ki zagotavljajo različne storitve in digitalno izobraževanje je ena od teh storitev. Mislim, da je to ustrezen pr primer in ustrezen prostor. Razumem, da knjižnice niso v pristojnosti EU, ampak vseeno ne izkoriščamo priložnosti, ki jo imamo, zato da bi te prostore popolnoma izkoristili, kaj ti knjižnice imajo, eh, brežični internet in tako naprej. Eh, čutim razumevanje v tej dvorani, ampak vprašanje je, kaj bi lahko naredil ta odbor za to, da bomo lahko boljši. No, uh, razmislili bomo o tem, kako bi to lahko okrepili o ISF-ju. E kajti izdelali bomo tudi mnenje o e SFJ-u in eh, svoje priporočila eh, bomo položili odboru Impal na srce, kajti javne knjižnice tukaj igrajo res osrednjo ulogo in vemo, da številne občine nimajo možnosti, da bi svoje knjižnice tako opremile, um, kot bi bilo pravzaprav primerno za to da bi se v knjižnicah lahko učili tudi digitalnih kompetenc da bi knjižnice lahko postale kraj digitalnega državljanstva. In tukaj morajo knjižnice odigrati odločilno vlogo. In res moramo razmisliti o tem, kako bi lahko zagotovili podporo iz ISF-ja. kajti regionalne oblasti so v veliki meri še vedno pristojne za uporabo teh sredstev. Eh, gospod Nambar Kortla, hvala lepa. V našem mnenju smo želeli eh, povdariti pomembno vlogo regionalnih in lokalnih skupnosti, povdarjamo pa tudi pomen partnerstva, javno-zasebnega partnerstva kajti eh, sredstev je vedno manj in zato se mi zdi v redu, da velike informacijske družbe, kot je na primer Apple, vlagajo več zlasti v Evropi. Kajti tukaj Eh, je prišlo tudi do upada delovnih mest zaradi agresije teh eh, velikih informacijskih podjetij. Zlasti to velja za majhne skupnosti, eh, kjer je komercialni sektor v veliki krizi. Torej, treba je ukrepiti sodelovanje med izobraževanjem, med velikimi družbami. Treba je ukrepiti javno-zasebna partnerstva, zato da bi razvili izobraževalne sisteme. In seveda, Eh, kar je največji problem, je, eh, so velike razlike, razlike v digitalni eh, kompetenci. Treba pa je razvijati tudi senzibilnost predavateljev oziroma učiteljev. Ni prav, da sedemletni otrok uh, ima učitelja, uh, ki uh, se manj spozna na uh, digitalno tehnologijo. Eh, kajti eh, potem eh, pač ne bo deležen tega, česar bi bil lahko deležen, kajti učitelj ima veliko ulogo. Zato je treba ustrajati na izobraževanju in usposabljanju učiteljev. Seveda, osebe, ki so starejše od 60 let, učitelji, ki so morda tik pred upokojitvijo, nimajo toliko interesa za to, kot eh, naprimer tisti, ki so ravno vstopili v eh, poklic učitelja in so ravno eh, diplomirali. Kot rečeno, mi ne smemo dopustiti slabših pogojev za otroke, ki morda živijo v majhnih krajih, kjer ni velikega tehnološkega razvoja in kjer morda ni toliko hitrega interneta. Hvala lepa. Hvala za predstavitve in tudi odgovore, kolikor smo jih že slišali. E, spregovorila bi o tem, da so knjižnice nujne kot nek center v skupnosti. E, mi smo obiskali Arhus, ko je bil Evropska prestolnica kulture in tam imajo prelepo knjižnico in tam smo imeli občutek, da je to center skupnosti, ki je zelo odprt, vključujoč, eh, ki se osredotoča na eh, storitve in tako naprej. Ehm, podobne prostore potrebujemo, tudi ta primer iz eh, Helsinkov je tak in mislim, da smo zdaj razumeli, kaj je treba narediti. Javni subjekti in tudi zasebni subjekti, to smo razumeli po obisku silikonske, doline moramo narediti vse, kar lahko, da bomo to dosegli. Torej, narediti moramo tudi res vse, tudi v, javni, v javnem sektorju. Moja mati, ki je sicer že pokojna, ampak že ko je bila starejša, se, um, je morala pošiljati elektronske dokumente, ampak tega sploh ni znala in bila je potem odvisna od svojih otrok ali javnih inštitucij. E, torej, starejše ženske potrebujejo to storitev, potrebujejo neko prijateljsko, prijazno inštitucijo, ki jim bo to omogočila. Drugače so čisto izključene in zato popolnoma podpiram, da bi se to dalo sofinancirati iz SS e ali kohezijskih programov ali programov za izobraževanje. V vseh teh programih moramo razmišljati o tem, kaj je digitalna revolucija, kajti to je pomembno na vseh področjih zdravju, izobraževanju, udeležbi v družbi in tako naprej. To je vse posod in to ne zajema samo enega dela družbe. In potem bi se dotaknila še tega, kar je povedal gospod Durando. Bistveno je, da se doseže uspeh na tem področju. Vi ste govorili o tem, da je treba doseči to, da se rad učiš in hkrati, da tudi učitelji radi učijo. Učenje ni vedno zelo enostavno, včasih je to celo težko, ampak vseeno mora biti vir nečesa prijetnega in užitka in to moramo nekako uporabiti tudi za to, da bomo dosegali naše cilje. Eh. Hvala lepa, Eh, želite še sklepno besedo? Želite še kaj povedati? Ne? Prav, potem pa lahko zdaj zaključimo in se lotimo poročila. Najlepša hvala, Helga, za to, da ste to opozorili. Zanimivo. V Aarhusu je bila sprejeta izredna odločitev mestnega sveta, da bodo eh, storitve za državljane izvajali preko mreže knjižnic. In to je res poseben um, pristop. Ljudje hodijo kar naprej v knjižnice in knjižnice so opremljene za to, da lahko se tam opravljajo različne storitve. Naprimer, nov potni list lahko tam naročiš v knjižnici ali pa uh, Eh, vložiš dohodnino, dohodninsko napoved ali kaj podobnega. In to je res ena najboljših knjižnic v um, Evropi in res imate srečo, da ste jo lahko videli. Mislim, da bomo organizirali tudi izlet v knjižnico v Helsinkih. Now, uh, e-, only mentioning uh, the, the importance to, to reconcile. Uh, eh, Naj omenim samo to, da je zelo pomembno, da se uskladijo formalno, neformalno in aformalno učenje. 40 odstotkov znanja, ki ga pridobijajo šol, študenti, prihaja iz okolja izven šole. Učitelji morajo oceniti znanje, ki ga niso sami podali. Zato menimo, da se morajo šole bolj odpreti širši skupnosti. In za konec naj spregovorim še o tednu evropskega programiranja. To je tipičen primer, kjer se uskladijo formalno, neformalno in naformalno učenje. In namenjeno je spodbujanju digitalnih kompetenc vseh državljanov. Hvala lepa, še gospod uh, Gamba Korta. Hvala. Mislim, da lahko sklenemo sa sloganom. Mladi morajo razumeti, da uh, se učenje izplača, kajti pomembno je študirati, učiti se, zato ker doživiš osebno zadoščenje, pa tudi lahko uh, vstopiš na trg dela. Imamo problem opuščanja šole številnih mladih, eh, ki se morda upišajo eh, v, eh, ki se morda upišajo na univerze, pa potem ne diplomirajo. Osredotočati se moramo tudi na nanje, kajti tudi njim je treba zajamčiti to, da bodo dobili delovno mesto. In v tem primeru moramo vlagati v to, da bomo presegli digitalni razkol. Torej, učiti se se izplača. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem našim eh, gostom. Eh, hvala lepa eh, vsem trem za ta drugi krok razprave. Mislim, da je za nami zelo navdihujoče popovdne. Slišali smo številne pobude, tako za proračunska posvetovanja in tudi za delo na programih. Slišali pa smo tudi eh, številne pripombe v zvezi oziroma številne pobude v zvezi z našim eh, poročilom eh, o akcijskem načrtu. Kajti vse to je povezano s politikami Evropske unije. Lepa hvala, da ste bili danes z nami. Hvala lepa, da ste nam predstavili svoje zamisli. In ostali bomo v stiku lahko ostanete v dvorani in eh, prisluhnite predstavitvi poročila na lasno pobudo. Jana Tum je eh, naša poročevalka, torej izobraževanje v digitalni dobi, izzivi in možnosti za oblikovanje politike Evropske unije. Jana, beseda je vaša za pet minut. Uh, uh, uh, hvala, predsednica, hvala, kolegi. Najprej naj se zahvalim sekretarjatu pri podpori, za podporo pri pripravi poročila. Sestali smo se številnimi deležniki in prisluhnili različnim mnenjem in ena stvar je bila jasna. Tehnologija se hitro razvija in to spreminja naša življenja. Izobraževalni sistemi pa se morajo temu še prilagoditi. Ne gre samo za digitalne kompetence, ampak tudi za to, da se tehnologija uporablja kot orodje pri izobraževanju. Družba in trg dela sta se spremenila in pred tehnološko revolucijo si pač dobil službo in tam ostal do konca življenja. Zdaj pač ni več tako in tudi ne bo več. Stalne spremembe zahtevajo stalno prilagajanje in pridobivanje novih kompetenc. Novi ljudje se bodo morali naučiti uporabljati nova tehnološka orodja in tudi ne moremo predvideti, kakšna tehnologija se bo uporabljala v prihodnosti, moramo pa se jo hitro naučiti uporabljati. Zato je treba imeti do izobraževanja vseživljenski pristop. To se mora začeti že zelo zgodaj in mladi se morajo hitro naučiti, kako se učiti. To pa je lažje reči kot uresničiti. Velike razlike obstajajo med državami članicami v tem, kako šole uporabljajo tehnologijo in kako se učijo digitalne kompetence. Šokantno je, da še vedno obstajajo šole, ki niso povezane z internetom in popolnoma se strinjam s tem, kar je povedal gospod Durando. Pomembno je tudi to, kako šole uporabljajo tehnologijo pri samem izobraževanju, ampak če niso povezane z internetom, je sploh ne uporabljajo. Nekateri tukaj lahko govorijo o zasvojenosti, ampak še vedno mislim, da je rezultat zasvojenost, da je zasvojenost otrok rezultat ali posledica slabe digitalne usposobljenosti staršev. Vsi otroci imajo radi sladkarije, pa jim starši ne ponujajo sladkarij kar naprej. Nekatere šole so torej še vedno ne povezane, čeprav obstajajo sredstva na evropski ravni in ta položaj je nesprejemljiv poleg programa povezljivosti obstajajo tudi drugi programi na evropski ravni, na primer akcijski načrt za digitalno izobraževanje ter prag izmenjave najboljših praks. Številne eh, generalne direkcije so vključene v to, vendar pa ni dovolj centraliziranega pristopa. Številni majhni pristopi obstajajo in vsi so nekako bolj prostovoljni. Pogosto šole same odločajo, ali bodo sodelovali ali ne. Mislim, da je dobro gibanje med uporabniki pomembno, vendar pa to ni dovolj. Če nimamo določenih ciljev, potem pač številne šole ne bodo naredile tega prehoda. Če hočemo zagotoviti določeno usposobljenost do določenega časa, potem se morajo šole res povezati in če tega ne bomo naredili, se bodo razlike med državami članicami samo povečale. In to mislim, da smo videli na diagramu, ki ga je pokazala gospa iz knjižnice. Kar naprej bomo samo govorili o digitalnih stvarih, ampak. V vseh državah članicah stanje ni enako in to me v bistvu jezi. In te razlike se lahko samo še poglobijo, če ne bomo ukrepali. Zato potrebujemo strategijo na evropski ravni in s tem prehajam na zaključno točko. Poleg strategije bomo morali imeti tudi način merjenja digitalnih sposobnosti. Imamo test PISA za recimo matematiko in druga znanja, ampak vemo, kako, kakšne digitalne kompetence morajo imeti oziroma kakšne kompetence na določenih področjih znanja morajo imeti otroci, ko zapustijo osnovno šolo, ne vemo pa, kakšne digitalne kompetence morajo imeti. Šele ko bomo vedeli, kakšne naj bi bile te kompetence, bomo lahko merili napredek. Potem program Selfie je orodje za samoocenevanje in samoocenevanje ne odraža resničnosti ustrezno digitalni vidik je postal tako zelo pomemben kot na primer branje in pisanje. In zato moramo razmisliti o tem tudi na evropski ravni in veselim se sodelovanja z vami na tem področju. Veselim se tudi vaših idej in mislim, da smo sporočevalci na sej usenci na isti ravni. Hvala. Vielen herzlichen Dank. Ja, das hört sich gut. Hvala lepa. Uh... Očitno je poročevalka, oziroma poročevalka je rekla, da smo na dobre poti in to je že nekaj dobrega, kaj ti pomembno je, da komisiji pošljemo jasen signal in dobro je, da smo enotnega mnenja. Gospod Malinov, ELS, dve minuti, prosim. <clears throat> Uh Hvala. Lahko potrdim, da smo poročevalci v senci odlično sodelovali z glavno poročevalko. Skoraj prepričan sem, da ne bomo imeli težke in konfliktne razprave. Težave izvirajo iz sofistikacije in kompleksnosti same teme. Mislim, da tukaj ne bo ideoloških ali kakšnih drugih nestrinjanj. Osebno mnenje pa je, da splošen občutek, ki ga imamo do te teme, sta panika in razočaranje. Občutek imamo, da zaostajamo, pa ne v primerjavi z Appleom, Facebookom in ZDA, ampak eh, vedno imamo občutek, da politiki in oblikovalci politik prepočasi reagirajo. Včasih rečemo, da ne vemo, kaj se bo zgodilo v prihodnih letih. Mislim, da bomo, da vemo, kaj se bo zgodilo politične odločitve bodo dajale občutek, da v trenutku, ko so sprejete v parlamentu ali kje drugje, bodo čez nekaj let zastarele. In vedno bomo mislili, da drugi stvari, počneje bolj, stvari počnejo bolje kot mi. Pa ne mislim tukaj Amerike, ampak podjetja ali kaj podobnega torej bolje kot državne inštitucije. In ta občutek imam vse čas, kadar delam na takih temah. Zato bi lahko dal nekaj konkretnih predlogov za to, kaj lahko naredimo. Mislim, da moramo biti pošteni sami do sebe in mogoče bi morali natančno vedeti, kakšen je položaj, kar se tiče digitalne pismenosti in to na regionalni in nacionalni ravni. To bi mogoče pomagalo. Mogoče bo bolelo, ampak biti moramo pošteni do sebe. Veseli me tudi, da smo že govorili o nekaterih od teh tem, o katerih bi rad spregovoril. Učitelji. Če milo rečem, učitelje čaka velik izziv, ampak kakorkoli o tem se strinjamo. Te digitalne sposobnosti, ta digitalna znanja moramo preoblikovati tako, da bodo državljani postali boljši državljani. Nihče ne bo tega naredil namesto nas. To je naša odgovornost. Podjetja bodo vedno zanimale druge stvari, ampak kako povezati izobraževanje v digitalnem obdobju, v digitalnem času z boljšo demokracijo, to so izzivi, s katerimi se moramo mi soočiti. Liljana Rodriguez, dva minuta. Hvala, Liljana Rodriguez, dve minuti. Hvala, Cher. Uh, antes de mais, eu gostaria de agradecer à relatora o draft uh, dizer, ki so njih zražili v dokumentu, pa res jim sirmo. Hvala. Zahvaljujem se poročevalki za poročilo. Ti inštrumenti zagotavljajo dobro osnovo za delo. Res je, sistem izobraževanja je treba prilagoditi digitalnemu času. Treba je prilagoditi izobraževanje učiteljev, kajti oni bodo podlaga oziroma osnova tega digitalnega prehoda povsod v Evropski uniji. v digitalni dobi moramo mi in naša podjetja razmišljati o tem, kako se mladi učijo, kako sprejemajo digitalne tehnologije. Te tehnologije bodo v prihodnosti v izobraževanju imele vse pomembnejšo ulogo in zato se mora izobraževalni sistem prilagoditi tem spremembam. Če se izobraževalne inštitucije ne bodo prilagodile in če se celoten pedagoški proces ne bo prilagodil, izobraževanje ne bo uspešno. Osredotočiti se moramo na usposabljanje učiteljev glede na okoliščine in glede na potrebe regij. Digitalne tehnologije so bistvene za mlade, ampak slišali smo, da morajo biti odprte tudi drugim prebivalcem, s pomočjo vseživljenjskega izobraževanja, zato da bodo obvladovali te digitalne tehnologije, kajti s tem, ko jih obvladujajo, so državljani tudi bolj kritični. To ni cilj sam po sebi, ampak sredstvo. Sredstvo, ki omogoča socialno vključevanje v vse bolj mobilnem svetu.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 Hvala. Strinjam se z oceno gospoda Malinova, da moramo, ko začnemo to poročilo, imeti jasno oceno. In v duhu tega, kar je bilo danes povedano, bom podala nekaj predlogov sprememb, ampak mislim, da bomo lahko našli dober skupen pristop. No, to je bilo pa 20 sekund. Hvala lepa. Eva Meklakal, prosim. Hvala, govorim o imenu gospe Soni Džotov, ki je tukaj ni in bom spregovorila v njenem mnenju. Ampak najprej se zahvaljujem poročevalki za odličen osnutek, kaj ti govori o koristih, pa tudi o izzivih digitalizacije. Pravite, da nimajo vsi na voljo enaka sredstva za to, da se lahko soočijo s tem fizični delavci imajo manj priložnosti in so tudi bolj ranljivi za industrijske spremembe. Zato je zelo pomembno, da je vse življenjsko učenje na voljo in da tudi javnost nasplošno razume proces digitalizacije in eh, zakaj se to počne. Samo tako bomo lahko prešli na višjo raven digitalnega gospodarstva v prihodnosti. Slišali smo govoriti tudi o pomankanju povezljivosti v šolah in o potrebah po tem, da je treba učitelje pre, eh, ponovno eh, izobraziti oziroma jih ustrezno usposobiti za to. Ampak tisti, ki znajo in že imajo ta znanja eh, so zelo iskani tudi v podjetjih in morda bi bila množična izobraževanja del take rešitve. Potem smo govorili tudi o tem, da je treba modernizirati učenje v šolah, kajti v razredih se včasih stvari odvijajo še vedno enako kot pred stotimi leti. Ljudje pa se oziroma mladi se drugače učijo in so včasih tudi manj časa ustrezno pozorni. Zato moramo tudi otroke usposobiti za to, da sami poiščejo vsebine in jih kritično ocenijo. Bolj privlačne metode učenja tukaj v tem kontekstu bodo tudi dobrodošle. Šole morajo biti bolj avtonomne in imeti, možno, imeti možnost eksperimentirati z novimi metodami ter lažje vključevati digitalne tehnologije. Če bomo te politike nalagali od zgoraj navzdol, tega morda ne bomo nikdar dosegli. Zagotoviti je treba tudi izmenjavo znanja in najboljših praks. In nazadnje, to je mnenje poročevalke v senci o izobraževanju v digitalnem času in menimo, da je tehnologija zelo pomembna za boljšo socialno vključenost. Mislim, da je to zelo pomembno poročilo in mu želim veliko uspeha. Kaj pa komisija? Želi spregovoriti tudi predstavnik komisije? Očitno ne. Potem pa uh, damo znova besedo poročevalki. Hvala, predsednica. V imenu komisije naj povem, da podpiramo ta osnutek in um, ko uh, boste. Eh, bomo videli, kakšni bojo še predlogi sprememb, ampak kot poziva besedilo, bomo odgovorili na pripombe. Eh, eh, hvala, Jana. Hvala, dragi kolegi, hvala poročevalci v senci in hvala tudi vam, predstavniki komisije, za vaše razpoloženje. Moram se tudi opravičiti, če je obstajal občutek, da sem obupana ali panična. Eh, zdaj pa um, še en primer in upam, da ga ne boste vključili v zapisnik. Imam pet otrok, najstarejši je star 29 let, najmlajši pa 12. In če primerjam dve porodnišici, v katerih sem rodila prvega in mlajšega, najmlajšega otroka, ki sta 17 let narazen, je kot bi bilo 100 let narazen ampak šole so pa še vedno enake. V šolo sem hodila leta 1973, imeli smo črno tablo, mize in dolgočasno učenje. Enako je bilo pri mojem najstarejšem sinu in tudi pri mojem najmlajšem sinu in bojim se, da bo tudi pri mojih vnukih enako. Dragi kolegi, to ni normalno, žal moram tako to povedati. In vedno govorim o primeru finskih šol. Tam nimajo mis in črne tolbe, ampak veliko skupno tab, mizo in cel kup eksperimentov. Učenje bi moralo biti zabavno, ne pa dolgočasno. In to je nekaj, kar moramo poskušati doseči. Ja, mislim, da smo en kučes. En... No, mislim, da so bile to uh, zelo dobre sklepne besede, kajti učenje mora biti zabavno in mora postati zabavna, ampak verjetno ne v razredih, kakršne poznamo. Kajti še naši otroci in vnuki se morajo učiti v istih eh, oziroma takšnih razredih, kot smo se sami učili. Torej, rok za predloge sprememb 28. september ob 11. Glasovali bomo 20. novembra in upam, da da uh, bomo to obravnavali na plenarnem zasedanju decembra, ampak uh, tega še ne moremo jamčiti. Torej, ob 11.28. pa je rok za uh, uh, predloge sprememb. Veliko uspeha želim pri nadaljem delu na tem uh, poročilu. Sedaj pa naslednja točka, točka 8 dnevnega reda in sicer je to preverjanje osnutka mnenja o Evropskem skladu za regionalni razvoj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 Bardzo dziękuję. Thank you very much. Hvala lepa. E, torej, hvala lepa za vse vaše pripombe. Rad bi se zahvalil e, gospi Helgi Trupel. Ona je bila vodja naše delegacije v San Francisco in tam smo si lahko ogledali nove tehnologije, ki so lahko v resnici zelo koristne za izobraževanje. Rad bi povedal, da je izrednega pomena to, kar je povedala gospa Jana, kajti vidimo, kako hitro se stvari razvijajo. In zato je pomembno, da nas čas ne prehiti. Kar se tiče Evropskega sklada za regionalni razvoj, bi rad povedal, da je kulturna industrija, eh, oziroma da se kulturna industrija ne upošteva v številnih skladih. Ta uredba se nanaša zgolj na zgodovinsko-kulturno dediščino. Toda nikakor se ne omenja um, kreativna industrija, kreativno gospodarstvo. Ulagati je treba tudi v novo tehnologijo, ki je povezana z ustvarjanjem in pa z umetniškimi dejavnostmi, kajti to ustvarjanje lahko temeli na eh, novih tehnologijah. Torej, to omenja tudi eh, Evropska, pogodba o delovanju Evropske unije, kajti Evropska unija mora upoštevati kulturni vidik pri svojih dejavnostih in sicer na podlagi pogodbe. In uh, danes se to nikakor ni upoštevalo. Ta uredba omenja zgolj kulturno dediščino. In zato mislim, da bomo morali unesti zelo konkretne predloge sprememb. EFRE, eh, kohezijski sklad to sta skle, sklada, ki se morata nanašati tudi na kulturo. To uh, ni izdajanje denarja samo za potrošnjo, to je nekaj, kar nam, uh, nas bo mm, pripeljalo naprej, to je jamstvo za prihodnost eh, kreativ, kreativnosti. Uh, to je jamstvo za to, da bomo dosegli napredek tam, kjer se dejavnosti oziroma kjer dejavnosti temelijo na ustvarjalnosti. Rad bi omenil še nekaj. Ocenjevanje programov. Mislim, da bi morali uvesti nove kazalnike. Zlasti, eh, kar se tiče ciljev, ki jih je omenila eh, predgovornica. Hvala lepa, eh, lepa hvala, gospod Zdrojevski. Sedaj pa so na vrsti poročevalci v senci. Momče Nikov, dve minuti, prosim. Predsedatelj, uvažajme kolegi, iskam da bogodre prvo na dokladčeka Bogdan Zdrojevski, podkrepim njegov. Hvala. Naj se najprej zahvalim poročevalci, podpiram njegov pristop, da je treba zagotoviti boljšo prepoznavnost kulturnemu sektorju na splošno. Podpiram tudi gospod Drojevski, ki pravi, eh, eh, podpiram tudi poročevalca, ki pravi, da kultura se ne omenja v tem poročilu in eh, to ovira potem financiranje kulture. Kot poročevalec v senci bi omenil naslednje najprej občutljivo vprašanje v zvezi s proračunom kohezijske politike. Od leta 2008 se spodkopava kohezijsko politiko. Najrevnejši prebivalci niso tisti, ki bi morali plačati, plačati izstop Združenega kraljestva, kraljestva iz Evropske unije. Drugič, pristop, da je treba zagotoviti sredstva za pet glavnih ciljev, je dober. Torej, ti cilji so pametnejša Evropa, bolj povezana Evropa, nizkooglična Evropa, socialna Evropa, kar je povezano z evropskim stebrom socialnih pravic, ter Evropa, ki je bližja državljanom, ter trajnostni razvoj urbanih, podeželskih in obaljnih območij. Ja, tako, to je že v redu, ampak komisija trdi, da je treba v, v prihodnem večletnem finančnem okviru ustvariti prihranke, ampak uh, to pomeni, da se zadnji dve prioriteti poudarjata na škodo prvih treh. Mislim, da bi morali socialni stebr zelo dobro financirati, drugače bo to samo prazna politična izjava. In potem v predlagani uredbi je nekaj slabosti, to pa se nanaša na nakazalnike evropskega stebra socialnih pravic. Niso dovolj natančno opisani in preveč kvantitativni. Kot poročevalec v senci bom predlagal spremembe v tej smeri. Naj dodam, da najmanj 10 odstotkov sredstev dodeljenih iz ESRR morajo biti, mora biti namenjenih odpravljanju demografskih težav. Hvala. Vielen herzlichen Dank, Helga Trüppel. Hvala lepa, Helga Trüppel. Um, I totally support um, the approach by Mr. Trudevski that the cohesion... Hvala, podpiram pristop, da bi morali tudi kulturo vključiti v kohezijske sklade tehnologije, ampak kreativne industrije so povezani. Kreativne industrije predstavljajo tam okoli 5 odstotkov evropskega BDP-ja, tako da se s tem pa se strinjam. Želela pa se bi vrniti na vprašanje proračuna, ki ga je omenil že gospod Nikov. Dva problema imamo tu. Znesek za proračun, tudi za strukturne sklade. E, to je pa povezano tudi z vprašanjem e, celotnega večletnega finančnega okvira. Če želite imeti več sredstev, bo to možno samo z novimi lastnimi eh, veri. Države članice gotovo ne bodo dale več denarja na mizo. Razen tega, kar so že napovedale. To je tudi naša težava, ko se pogajamo z državami članicami. Za digitalno besedilo smo imeli ta predlog in po našem obisku v Silicijevi dolini sem prepričana, da je ta ideja prava in prepričati moramo kolege, ki so v vladah v državah članicah, da bi morali odpreti nove priložnosti, zlasti v našem področju izobraževanja, digitalna agenda in tako naprej. Tu potrebujemo več denarja v evropskem proračunu, če ne, ne moremo doseči rezultatov. Glede kozitskih skladov pa so včeraj na nemški televiziji povedali, da, eh, ni, da jim ni uspelo uložiti 300 milijard zaradi tega, ker ni bilo sofinanciranja. Torej, te preostale obveznosti, res ta likide, ta problem se samo um, postaja vedno bolj resen. Torej, imamo sredstva, ampak če nimate sredstva za sofinanciranje, si ne morete s temi sredstvi pomagati. V prihajajočih pogajanjih za VFO moramo nasloviti tudi to težavo. Ja, vova. Hvala lepa, Helga. No, Eh, kaj pa komisija? Želi komisija kaj povedati? Bitte. Izvolite, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Želel bi se zahvaliti poročevalcu za osnutek mnenja. Najlepša hvala tudi vsem poslancem za to, kar so povedali v okviru teh razprav. Želel bi dodati samo dva kratka komentarja, če smem prvo kot prvo. Kultura naj bi oziroma bo ostala ena izmed prioritet v okviru predloga komisije. Eh, naš komisar je prepričan, da je to področje izjemno pomembno in eh, zabeležil sem tudi vse amandmaje, ki so bili predlagani v okviru tega osnutka. Bi pa želel nekaj izpostaviti v zvezi s temi najnovejšimi predlogi sprememb. Eh, vedno je velik izziv prepričati države članice, da dodajo nove uh, indikatorje že obstoječemu seznamu. Prav vseeno, kako dolg je že obstoječ seznam, države članice vedno želijo imeti manj teh kazalnikov oziroma indikatorjev, tako da bo ta razprava vsekakor zanimiva. Uh, Potem pa še zadnja zadeva in s tem bi se želel navezati tudi na to, kar je bilo povedano glede celotnega financiranja in pa razpoložljivo sredstvo in pa izzivi, s katerimi se soočamo. Komisija je v svojem um, pristopu izpostavila uh, to, da želi uh, znižati administrativno breme, da bi bilo izvajanje bolj gladko. Uh, da bi se sklade lahko uporabljale čim hitreje in na najbolj preprost način. To je največji izziv, s katerim se soočamo in tu moramo pač spreje, sprejeti tudi tiste bolj neprijetne odločitve. Vem, da a, nekatere niso priljubljene v parlamentu, tudi to, da imamo na mest N plus 3, N plus 2, to avtomatično stopnjo prekinitve velja, ob, ob, obveznosti. In to je bilo v trenutnem obdobju pravilo, ki ga imamo, glavni razlog za težave, ki jih je omenila kolegica in sicer gre za eh, število neporavnanih oziroma višino neporavnanih obveznosti. Trenutna raven izvajanja je trenutno preniska. Isto se ne sme ponoviti v obdobju 2021-2027. In to je ena izmed zadev, ki jih poskušamo nasloviti s tem predlogom za racionalizacijo, ki ga je komisija pripravila. Hvala. Hvala lepa in še enkrat gospod Zdrajevski. Bardzo dziękuję za tą ostatnią uwagę, konieczność przejścia do e, N. Hvala lepa za uh, te zadnje besede. M plus 2 je zelo pomemben element, ampak jaz bi rad opozoril še na dve zelo pomembni stvari. Torej, nadaljni kazalniki, eh, ki dajo prednost tudi kulturi, bi lahko zvišali prožnost projektov. In mislim, da to ne bi otežkočalo celotnega sistema, kajti potrebujemo več kazalnikov, ki bi govorili o tem, da je projekt zanimiv in več kazalnikov, ko imamo toliko bolje. In rad bi opozoril še na nekaj. V zadnjih petih letih je bilo tako, da ko je šlo za kulturo, eh, so bile sprejete nekatere slabe odločitve. Iz kohezijske politike eh, iz kohezijskega sklada ni več mogoče financirati novih eh, objektov. Poleg tega se je znižala eh, vsota, ki jo lahko prejmete za kulturne projekte. In zato so se številne države umaknile iz projektov. Torej, vlade se enostavno umikajo iz projektov, vedno bolj. In žal eh, bo v, pri, v prihodnje tako, da eh, bo eh, teh pet odstotkov iz kreativnega področja še upadlo. Zahvaljujem se Hilgi Trupel, da je vodila našo delegacijo v San Franciscu. Zelo pomembno je bilo, da smo tam videli, kaj lahko dosežejo javna sredstva pri razvoju tehnologij. In na ta način se okrepijo gospodarske zmožnosti eh, celotne države. In eh, prosil bi vas za morebitne eh, nove predloge sprememb tudi, in prosim vas tudi, da podprete moje. Moramo pa povedati tudi resnico, ampak resnica žal ni v redu. Kaj ti ne, pri, ne bo prišlo do spodbud za ulaganja. Sredstva, ki so na voljo, so zelo omejena in ta sredstva se ne koristijo dovolj, kaj ti teh sredstev pravzaprav ne moramo dobro izdajati, kaj ti ostajajo ovire, ki so se še dodatno ustvarile. Hvala lepa. Hvala lepa. Zahvaljujem se eh, poročevalcu in pa poročevalcem v senci. Želim vam veliko uspeha pri delu. Eh, torej, 2. oktober ob 15. je rok za predlog sprememb, eh, glasovanje pa bo v odboru potekalo 8. novembra. Odbor regij je pristojni odbor in bo glasoval 21. in 22. Kot vidite, tudi tu je časovnica zelo težka. In sedaj zadnja točka na dnevnem redu za danes. In to je preverjanje osnutka mnenja uh, o programu Invest EU. Eh, e Kolega Džambacki je poročevalec, eh, to, da danes ga ni, ima Maklarkin, uh, bo predstavila to mnenje. Izvolite. Prosim, da se omejite na največ pet minut. Uh, thank you, Madam Chair. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoča. Gospoda Čemaske bi želela upravičiti detalj o muzeju. Imam pa zato jaz priložnost, da predstavim uh, osnutek mnenja v zvezi s programom InvestEU. Ogromno strukturnih problemov imamo v Evropski uniji in uh, več konkurentnosti je nekaj, kar potrebujemo. Program InvestEU, kot ga je predlagala komisija, je namenjen uh, točno temu. Namen je, da se racionalizira že obstoječe finančne inštrumente FC, CEP in pa COSME. In s tem, da bi še nadgradili Junkerjev načrt, ta predlog predlaga sledečo strukturo in sicer EU Invest. Tu bi imeli sklad InvestEU, potem svetovalno središče InvestEU in pa portal InvestEU. Namen je, da bi mobilizirali javno in zasebno financiranje. Uh, in s tem bi InvestEU odigral ključno vlogo za investicijske partnerje. Okoli 650 milijard evrov naj bi mobilizirali na ta način v obdobju 2021-2027. Še en pomemben aspekt je uvedba oddelkov v državah članicah za um, posamezna področja. 5 odstotkov kohezijskih sredstev bodo lahko uporabljali uh, In glavna področja bodo sledeča trajnostna infrastruktura, raziskave in razvoj, MSP-ji in pa socialne investicije v kompetence. Kot ste verjetno že videli, smo poskušali opredeliti področja, za katere so, smo prostovni mi v našem odboru, zlasti pa smo pristojni za eh, promocijo enakih eh, priložnosti, krepitev človeških kompetenc, zlasti mladih. In zlasti, kar zadeva strukturne reforme, je ključno, da ne. Eh, oziroma da uporabljamo kriterije zdravega finančnega upravljanja in prav tako so zelo pomembni mladi, so ključni v našem gospodarstvu, hrbtenica našega gospodarstva so in uh, osredotočiti se moramo njih, tako bomo ti pomagali gospodarstvu. Ne bom se spuščala v podrobnosti, veseli pa se angel vaših komentarjev in uh, vaših uh, pisnih predlogov sprememb. Hvala. Hvala lepa, poročevalci v senci. Uh, Luigi Morgano, dve minuti. Hvala lepa. Uh, predvsem bi se rad uh, zahvalil. Uh, kolegici, ki je predstavila mnenje poročevalca. Rad bi povdaril, da obstaja nas nasprotje uh, med temi predlogi poročevalca. In po mojem mnenju so predlogi Evropske komisije mnogo boljši, ko gre za ulaganje v eh, socialne infrastrukture, ko gre za eh, sektor zdravja, ko gre za podporo invalidom, ko gre za razvoj družbe in ko gre za begunce in migrante torej eh, sedaj so državni sistemi, eh, socialni sistemi pod pritiskom, tudi zaradi rigidnih, eh, rigidnih ukrepov javnih financ, ki jih narekuje Evropska unija. In zato igra pomembno ulogo tretji, sak, tretji sektor. In Evropska unija to mora potreti tudi za tržnimi mehanizmi, torej s skladom InvestEU z veseljem pa lahko eh, ugotovim, da eh, je v poročilu eh, podprta kreativna industrija in strinjam se, da je treba natančne, konkretne vključ, vključiti kulturno dediščino in tudi kulturno industrijo, ki ustvarja tudi kakovostna delovna mesta in spodbuja vrednote kulture in evropsko identiteto v svetu. Hvala lepa. Hvala lepa, Helga. Yes, uh, general, support... Ja, na splošno lahko podprem to. Vlasti vidnost kreativnih eh, industrij se mi zdi pomembna, ampak eh, če preventu vržeš predeljnico vzpostavitev EU programa. Bomo spet na novo izumili toplo vodo, že leta se pogovarjamo o investicijah in o prihodnosti. Zdaj pa smo zopet začeli ta postopek, že stotič. Malce čudno je to, kako delamo. Ogromno programa imamo, tudi Junkerjev načrt imamo, obzorje in vse ostalo. Zdaj pa še to. Odlično bi bilo, če bi pač uporabili zadeve, ki jih imamo, ne pa da vedno na novo zaganjamo to delo. Hvala. Ja, Hvala lepa. A, gospa Bild. Merci, Merci, hvala, gospod predsedujoča, hvala, gospod poročevalec. Komisija pravi in citiram, e, ta predlog temeli na uspehu Junkerjevega načrta, ampak zdaj mislim, da se moramo res uh, prilagoditi in pričakovati najslabše. Trenutni inštrumenti, ki jih imamo za MSP, niso bili namreč uspešni. Imamo tudi poročilo računskega sodišča za leto 2017 za Kosme in Ofin in je bilo veliko bolj negativno, kot pa je to povedala komisija v, v obrazložitvenem memorandumu tega predloga. Samo 40 odstotkov um, sredstev je šlo tistim podjetjem, ki so naletele na težavo in niso uh, uspele financirati se iz uh, javnega sektorja. In to se pravzaprav ni spremenilo od ravni financiranja iz leta 2011. Uh, Te garancije ne kompenzirajo za neke pomankljivosti zasebnega trga, ampak ravno to bi moral biti razlog za obstoj to vrstnega uh, inštrumenta. Skratka, komisija nam predaja te svoje inštrumente kot neko čudežno uh, rešitev, zato da bomo um, res uspeli zagotoviti uh, uspeh teh zagonskih podjetij. Samo obrazložitveni memorandum si preberete, pa vidite, da, se, da bomo pač ponavljali napake iz preteklosti. Hvala. Hvala. Silvija Kosta. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Čakajte, čakajte. Anderer Schattenberichterstatter, aber ein anderer Kollege. Der... Äh, äh, gospod Sami Dimeš je, se je prejavil k besedi. Izvolite, ena minuta. Well, <clears throat> I'll, I'll be making uh, my intervention, Madam Chair. Ja, bom prebral s to intervencijo v imenu gospod Zakoraja. Uh, ki je poročevalec senci za ELE, se upravičuje, ker ga danes ni to. Torej, v njegovem imenu bi želel čestitati gospodu Čombavskiju za opravljeno delo in z vami delil stališče naše skupine. Strinjamo se z večino amandmajev poročevalce, ki odražajo naše prioritete in cilje eh, kot, pač pri, kot prioritete članov je le sam v tem odboru. Več moramo vlagati v človeški kapital, okrepiti moramo kompetence in veščine in spretnosti zlasti za mlade in eh, mlade podjetnike. Potrebujemo trajnostne investicije v ključnih področjih. Na ta način bomo izboljšali enake pogoje za vse, kot je to izpostavil že poročevalec v svojem besedilu. Podpreti je treba tudi MSP-je, eh, socialna podjetja in kreativne industrije z, z inštrumenti za mikrofinanciranje. Prav tako se moramo lotiti izzivov, kot so demografske spremembe in investirati več v mlade. Zlasti mlade, ki živijo na podeželjih in na otokih. Program Invest EU podpira štiri glavna politična področja, osredotoča se na tista področja, kjer lahko EU doda največ vrednosti e, in sicer zagotavljala bi neke garancije za investicije. Gre za trajnostno infrastrukturo, raziskave in razvoj, digitalizacija, MSP-je, socialno podjetništvo in kompetence naša vloga je tu na parlamentu, da prosimo za več investicij in sinergij na področju kulturne dediščine, športa in izobraževanja in za več eh, sredstev za relevantno infrastrukturo. Ti sektori bi lahko izboljšali lokalni razvoj, rast, eh, ustvarili delovna mesta in izboljšali produktivnost in promovirali našo evropsko identiteto. Naš poročevalec bo oddal tudi nekatere predloge sprememb, v zvezi s strukturo programov, zlasti pri infrastrukturi za šport, ni dovolj uh, skladov. Uh, eh, Sredstvo isto veli, velja za kulturno dediščino. Hvala lepa, Silvija Kosta, ena minuta. Seveda se zahvaljujem poročevalcu. Torej, opredeljena so štiri področja, kjer je treba ulagati, torej kulturni del, to primankuje. Kajti komisija je dejala, da bo to vključeno pod majhne in srednje velika podjetja. Potem pa so tu še kompetence in eh, kultura. To je treba dodati. Eh, torej, kreativna Evropa, to je, eh, to je, v zvezi s tem je bil vzpostavljen sklad pred dvemi leti ki je dosegel pomembne rezultate, torej 50 odstotkov kulture in 50 odstotkov mediji. Toda biti moramo e, pozorni, seveda je treba dodati druge vire in potem bo to velik investicijski sklad. Toda ne smemo izgubiti tudi neprofitnega dela. In ne smemo izgubiti prožnosti in seveda je treba tudi jasno omeniti to, da moramo vključiti tudi strokovnjake na področju kulture. Sicer ne bomo eh, eh, zagotovili jasne eh, porazdelitve kompetenc med strokovnjaki. Hvala lepa. Želi komisija povedati kaj v zvezi s tem? Dobro, ne. Ema, še enkrat v imenu poročevalca. Um. Hvala vsem kolegom, ker ste delili vaša mnenja, določene frustracije in tudi vašo podporo. Zlasti se moramo sredotočati na racionalizacijo dostopa do tega sklada, zato da bi zagotovili, da bi zares ustvarjali neko vrednost. To mora biti ključno pri programu InvestEU. Bom pa poročala o vsem tem poročevalcu. Veselimo se nadaljnega dela. Rok za predloge sprememb je 1. oktober. Hvala. Ja, dank, Hvala lepa, Ema. Torej, rok za predloge sprememb je 1. oktober ob 17. In glasovanje bo potekalo 8. novembra v odboru Kult. Ekon in budžet pa bosta glasovala 20. novembra. Torej, tudi tukaj uh, ni veliko časa na voljo. Torej, 1. oktober ob 17. je rok za predloge sprememb. Najlepša hvala in sedaj smo skoraj da ob koncu našega dnevnega rida. Rada bi vas opozorila še na to, da bo naslednji sestanek 10. oktobra od 9. do pol enih in od 3. do pol sedmih popovdne. Eh, dovolite, da to povem do konca. 11. oktober od 9. do pol enih eh, in upam, da eh, vas bom lahko pozdravila. Sedaj pa Hilga pod razno. Glede AVMS, ja. Naslednji teden na plenarnem zasedanju v Strasburu bomo glasovali ali smo debatirali? Mislim, da ne bo razprave. Mislim, da bo potekalo zgolj glasovanje. Vsaj eh, do sedaj je bilo tako načrtovano, kajti časa je tako malo, da uh, se ni išlo. Zumindest ist mir das so, ist mir das so gesagt. No, tako so mi vsaj povedali. Gut, dann entlasse ich. Dobro. Potem pa vam vsem želim lep večer, presrečna hvala tolmačem za uh, vaše delo, tudi vam želim lep večer.